ampak se veste, kako je trenutno. Imamo plenarno zasedanje in obenem še ta odbor Libe, izredno zasedanje. Vse skupaj. Torej, kakšna je situacija? Imamo ta izredni odbor, kjer se bomo sredotočili na predstavitev treh kandidatov. ki jih je odbor za izbiro izbral za mesto Evropskega nadzornika za varstvo podatkov. Torej, to so tri kandidati. Najprej bomo potrdili dnevni red. Potem obvestila predsednika glede zakonnega režima. Vsi jeziki so na voljo razvojne hrvaščine, gaščine, um, litovščine, latviščine in pa maltečine. In potem moramo še potrditi priporočila koordinatorjev. In sicer v zadnji informaciji sestanka 6. Um, novembra 2019 to najdete v ustreznih dokumentih, ki so na voljo. Upam, da bo to lahko sprejeto. In ja, vidim vašo roko. Gospod Pusel, prosim. Por favor. Minuto, prosim. Con, con la venia del amparo del artículo 214. Gospod predsednik. Člen 214 poslovnika glede odločitev koordinatorov. ECR želi, da se vključi organizacija um, obramba republike na seznam terorističnih organizacij. Septembra je ECR zahteval od sveta, da se ta organizacija vključi na evropski seznam terorističnih organizacij. Prejšnjo sredo smo prejeli odgovor za eno vrstico in pisalo je samo to, da svet ni obravnaval te zahteve. In to sem želel omeniti, predvsem za tiste iz uh, moje države. Na španskem vrhovnem sodišču obstaja sodni postopek proti te teroristični organizaciji. Sedem ljudi je priprtih in nedavno so tudi zagrešili napade na politike in pa na infrastrukturo, na letališča, na ceste in podobno. Ogrozili so prost pretok ljudi med Francijo in Španijo, pa tudi na splošno šengenskem območju. To, da se prelaga glasovanje o odločitvi koordinatorjev, je kršitev predpisov in pa napad na demokracijo. Ta odbor mislim, da mora odločati o stvarih, ki so um, v naši pristojnosti. Ja, v redu. Ampak gledajte, člen 214 poslovnika Evropska parlamenta, ta člen pravi, da koordinatorji med rednimi sestanki spremljajo te odločitve. In novembra je potekal ta sestanek in oni, koordinatorji, se morajo odločiti o tem, kaj bodo vključili na dnevni red. Ali pa ne. Večina koordinatorjev, jasna večina, se je odločila, da ne bodo dali tega na dnevni red na tistem uh, sestanku, užma na zasedanju odbora Libe. Sedaj. Ampak vi očitno želite glasovati o odločitvi koordinatorjev. Ali kako? In glede na to, da to predlagate, bomo jutri glasovali. In bo treba poštevati tudi to, da bo jutri ob desetih eh, ponovno zasedal Libe in bomo na vsak način glasovali in tako v drugih stvarih. Torej morate imeti svoje glasovalne kartice. Bomo glasovali o teh eh, kandidatih, eh, o katerih bomo danes poslušali v odboru. Torej bomo glasovali o Um, kandidati za evropskega nadzornika za varstvo podatkov. Torej, jutri lahko glasujemo o tem. Hvala lepa, gospod predsednik. Ja, vidim, da res uh, je jutri glasovanje na vrsti, ampak res podarjam, da to, kar pravim, je zelo pomembno. Trije odbori Libija so se že vmes zgodili, pa se um, še ni glasovalo o teh točkah in to me skrbi. Ja, seveda, morate glasovati, morate imeti to pravico. Jutro ob desetih bomo glasovali in v vsakem primeru. In mislim, da je to pravi čas za tudi to glasovanje, poleg drugih. Torej, kot rečeno, odločitve koordinatorov, kot so bile sprejete, in priporočila so vsi sprejeti, razen tega, kar smo sedaj slišali, torej predlog ECR-ja. Eh, e In o tem predlogu bomo jutri glasovali na odboru Libe. Ob desetih eh, zjutraj bomo glasovali o več stvarih, tudi o tem predlogu. Sicer pa smo potrdili ta priporočila, oziroma odločitve koordinatorja. Sedaj pa gremo čimprej naprej. Ena točka nas tukaj še čaka, torej glavna točka za današnji zredni odbor tukaj imamo kandidate za mesto Evropskega nadzornega zvarstva podatkov. Saj veste, kako je, kakšna so pravila. Leta 2018 eh, so bila pravila sprejeta. Svet in parlament eh, skupaj imenujeta vodjo Evropskega nadzornega zvarstva podatkov, torej um, EDPS, uh, eh, in to skupaj morate doseči soglasje. Kar pomeni, da svet tajno glasuje kot prvo in potem odbor Libe tudi tajno glasuje, kot drugo. In svet je glasoval prejšnji teden. Sedaj pa je na naših plečih, da opravimo svoje del naloge. Posamečno bomo poslušali vse kandidate, maksimalno po 45 minut za vsakega. Torej imamo tri kandidate na ošnjem seznamu. Um, komisija je oblikovala ta ošnji seznam. Tukaj imamo te tri kandidate na tem lističu. In zato predlagam naslednje. Torej najprej bomo slišali, kdo je prvo ime in potem še dva po abecednem redu. Prvo ime pa je Hvala, gospa podpredsednica. En red za bo to prvi kandidat in potem naprej še po abecednem vrstnem redu. Torej, če se namotim, gospod eh, Padova bo drugi. P je pred Vjem. Yes. Yes, but this is the first one. This is the first one, is it not? Yes. And then the second one will be? This will go torej prvi določi abecedni red. Gospod Zabo je prvi, potem drugi gospod Vevrovski in potem tretji Padova. Torej po 45 minut za vsakega. Najprej pet minut za krajšo predstavitev stališč uh, o instituciji in potem še krok vprašanj podgorov. Čim hitreje deset vprašanj, maksimalno bomo slišali. Po eno minuto in potem dve minuti za odgovor. Tako da bomo prišli do konca tega sklopa čim bolj pošteno. 45 minut za vsakega. Tako bomo postopali. Pa še nekaj. Mandat uh, trenutnega IDPS-a se konča 5. decembra. Torej, kvalo. In komisija je potem začela s postopkom za imenovanje 11. aprila. Rok za prijave je bil 16. maj. No, a oši seznam eh, je bil poslan parlamentu pa svetu šele 30. oktobra, precej pozno in nismo imeli veliko časa za to, da bi ocenili kandidate in pa dosegli soglasje do 5. decembra. To pač ni mogoče. In zato se nam tako zelo mudi. Zato spoh imamo ta izredni odbor danes in potem jutri glasujemo, potem, ko bomo danes poslušali te tri kandidate. Ob desetih še enkrat, prosim, prinesite svoje glasovalne kartice. Mikrofon se je sklopil. And I, I, uh... I uh, understand that there is a list of names that have been already being filed in Določen seznam imen je bil že predložen vsi so torej dobili ta seznam. Kot rečeno, minuta za vprašanje in dve minuti za odgovor. Deset vprašanj uh, se bo zvrstilo, maksimalno deset. Koordinatori so se dogovorili o tem, kako bo potekal postopek, tako da bo pošteno to za vse in tako da lahko res poslušamo vsakega kandidata. Uh, gospod Zajo, mislim, da prihaja. Uh, Uh, as we are all aware that the plenary session is ongoing poteka plenarno zasedanje in zato prosim za sodelovanje tako da bomo res gladko um, delali in da bo vse pošteno kot rečeno minuta za vprašanje dve minute za odgovor in tako da bomo pošteni do vseh do vseh

first of all we welcome kot prvo toplo pozdravljamo eh, vas gospod Zabo vas smo izbrali kot prvega kandidata prvi ste na vrsti tako smo izžrebali vaše ime In sedaj imate priložnost, da podate ustno izjavo, največ pet minut dolgo, in potem vam bo deset poslancev zastavilo vprašanja. Po eno minuto vsak in potem imate dve minuti za vsak odgovor. In to bo potem skupaj 45 minut. Enako velja za vse. Res eh, dobrodošli in čestitke za to, da so vas izbrali, da vas je odbor za izbor izbral. kajti že to je samo po sebi veliko. Preprosim, torej, pet minut imate na voljo. Beseda vaša. Hvala lepa, gospod predsednik in hvala lepa, um, ker ste me žrebali kot prvega. Res očitno imate srečno roko in to je dober znak za me. Gospod predsednik, gospod in gospodje, veliko čast mi je, da sem danes tukaj z vami in pa da me vaš odpor posluša kot kandidata. Uh, Preden sem prišel sem odbor, sem eh, bil že na več eh, sestankih in eh, v pismu za motivacijo sem razložil, da želim služiti državljanom, potem ko si vsi prizadevamo za njihovo večjo zasebnost in pa za višji življenjski standard. Srečal sem se z izvoljenimi predstavniki, predstavniki, ki so jih izvolili državljani. Sedaj se pogovarjam z vami in neposredno nagovarjam v bistvu državljane, ki jim služim ali pa jim bom služil. In zato je ravno to zame najbolj pomembno srečanje vseh teh um, zadnjih dneh. Tukaj pred vam, vas prihajam z vso odgovornostjo. In kot ste videli v um, mojem življenjopisu, sem se vse skozi ukvarjal z varstvom podatkov in pa um, delom v EU. Leta 2006 sem bil strokovnjak za um, EDPS, um, potem pa sem tudi um, vodil skupino DAPIX eh, za varstvo podatkov v svetu. Takrat sem se prvič pogovarjal z nekaterimi od vas. Kot prihajajoči predsednik eh, DAPIX-a sem želel slišati, kakšna so stališča Evropskega parlamenta in poslancev. In vedno sem dobro poslušal um, druge. In tukaj bi omenil potem še um, mojo vlogo v Evropskem odboru za varstvo podatkov vodil sem eh, strokovno podskupino, ki se ukvarja z doslednostjo in pa sodelovanjem. Z vsemi temi izkušnjami in um, svojo preteklostjo mislim, da sem ustrezno kvalificiran za naslednjega varuha. Vse to pa je del širše slike. Mi, evropejci, smo lahko ponosni na to, kar smo že dosegli. Imamo najbolj um, robusten in pa velikopotezen okvir za varstvo podatkov na celotnem svetu, pa čeprav moramo nekatere temelje še dograditi. To je pomemben del pravnega reda Evropske skupnosti in torej, to je pomembno za nas napram vsem drugim akterjem iz tretjih držav in pa drugim podjetjem. Pri varstvu podatkov nikoli ne moremo popuščati in sem prepričan, da je Evropski parlament zanesljiv partner v našem boju za zaščito zasebnosti če si samo pogledamo vaše dejavnosti na tem področju, to na nas naredi veliko tis. Organizacije za varstvo podatkov so zelo hvaležne vam, eh, parlamentu, za vse to delo. Mandat eh, državljanov bo vedno pomembnejši kot pa to, kar mislijo podjetja ali pa zasebni interesi. Prav tako se včasih eh, lahko zgodi, da nekateri um, tehnološki giganti želijo škodovati zasebnosti um, in pa drugim vrednotam konkurenca in pa zasebnost se srečata na neki stični točki. A to ni vse, torej varstvo podatkov je precej širša stvar. Cambridge Analytica, na primer, škandal, ki je marsikaj pokazal. Um, tukaj so na kocki um, sami temelji naše družbe. Tukaj očitno nekateri pridobivajo vedno več eh, kontrole nad eh, podatki pa to velja ne samo za države, ampak tudi za zasebne akterje, um, tudi za tiste, ki menijo, da zasebnost ni tako zelo pomembna, kot minimo, mislimo mi v Evropi. EDPS in pa drugi, ki se ukvarjajo z varstvom podatkom, vsi želimo graditi čim boljšo kulturo zasebnosti in varstva podatkov. EDPS je nedvomno zagovornik varstva podatkov Evropske unije. To je pomembna vloga za EDPS-ja in to ni moja osebna ambicija kot kandidata, ampak to je realnost, to je vedno vloga EDPS-ja. Ko sem se prijavil za to vlogo, sem moral tudi upoštevati to prihajajočo um, vlogo. Na vsak način želim delati skupaj z vami v Evropski uniji za vedno višjo stopno zaupnosti za, za in pa varnosti za naše državljane. Se že veselim vaših vprašanj in pa naše celotne razprave. To je vse z moje strani, gospod predsednik. Ja, točno, prav ste končali, um, še v času. Um, sedaj pa vprašanje, gospa Mecola, prosim, minuta. Hvala. Gospod Sabo, pravni okvir IDPS-ja določa uredba iz leta 2018-175, a potem pa um, imamo še druge izzive. Uh, nacionalni organi se soočajo številnimi izzivi, predvsem pri čezmenih situacijah. Ta uredba, ki sem prej um, omenila, določene naloge dodeli nadzorniku v sodelovanju z nacionalnimi nadzorniki. Ali vidite tukaj še menovski prostor za to, kako izboljšati to sodelovanje um, in kakšna bi bila vloga takšnega glavnega evropskega nadzornika in kaj bi vi kot uh, potencijalni evropski nadzornik poskrbeli za to, um, da bi nacionalni predstavniki dosledno tolmačili evropski pravni red skupnosti za varstvo podatkov in kako bi tudi obene spoštovali neodvisnost teh nacionalnih organov. Hvala lepa, sedaj pa dve minuti za vas. Hvala lepa za to vprašanje. Doslednost in pa usklajeno izvajanje GDPR-ja. Ja, nacionalni um, nadzorniki morajo poskrbeti za to. Evropski nadzornik za um, za varstvo podatkov pa lahko igra ključno vlogo, pa čeprav bolj posredno kot prvo IDPS, da na voljo sekretarjat uh, eh, IDPB-ja. In to je že velik prispevek. Potem pa še nekaj drugega. Kot naslednji IDPS bi oblikoval program izmenjave osebja med nacionalnimi organi in pa IDPS-jem. To je zelo pomembno, kajti EDPS je v dobrem položaju, um, ima sedež v Bruslju in je pravo vozlišče za varstvo podatkov. In takšna izmenjava osebja bi gotovo marsikaj pomagala pri tem, kako bi vsi skupaj govorili isti jezik in se bolj razumeli. Torej, EDPS in pa nacionalni nadzorniki. Kot rečeno, sem bil napoteni nacionalni strokovnjak v preteklosti za to področje in to je bila odlična priložnost za me. To je Um, zelo pospešila mojo kariero uh, na področju evropskega varstva podatkov in um, res sem takrat sodeloval z EDPS-jem zelo aktivno in ko sem se vrnil domov v svojo državo, uh, sem ugotovil, da je bila to res zelo bogata izkušnja zame in to mislim, da je lahko pomemben prispevek. Seveda, EDPS je še vedno uh, član um, Evropskega odbora za varstvo podatkov in EDPS lahko tudi prispeva k skupnim izjavam in drugim dokumentom. Ampak mislim, da je največji manjerski prostor ravno um, v tej fazi oblikovanja mreže in pa vzpostavitve povezav med nacionalnimi nadzorniki in pa EDPS. Hvala. Uh, po IPP e je na sedanji vrsti uh, Birgit Cipel, SND. Hvala, hvala lepa, um, gospod Sabo, za uvodne besede. Bi se navezala na vaše pisne odgovore, ker ste govorili o tem, da bi začeli razpravo o tem, kako razumemo vrednost podatkov v gospodarskem postopku. Omenili ste tudi to, da je treba obravnavati samo vprašanje zasebnosti v tem kontekstu. To je zanimiva ideja. Kaj mislite točno s tem, kar sem povedala? In še ena večja razprava. Umetna inteligenca. kakšna bi bila vloga GDPR-ja in pa e-zasebnosti, če um, se bo to pojavilo, um, kakšna bo vloga teh pri um, nekaterih uh, aplikacijah umetne inteligence v prihodnosti, če bo prišlo do te stopne. Hvala lepa, sedaj pa dve minuti za odgovor. Prosim, hvala lepa za vprašanje. Ja, morda sem preveč pogumen, ko sem omenjal uh, zasebne uh, davke v svojem besedilu. No, tukaj govorim o čem drugem, morda to ni bil pravi izraz. Na glas razmišljam. Opravil sem že akademsko kariero in nadzorniki morajo biti odgovorni in morajo izpostaviti pozitivne ideje in jih morajo predstaviti javnosti. Če je vredno razmisliti o določenem vprašanju, potem je to pametno storiti osebni podatki imajo določeno vrednost tudi v evrih, v denarju in te osebne informacije se potem uporabljajo v gospodarskih družbah. Tukaj sploh mislim na tehnološke velikane, ki v bistvu zlorabljajo našo zasebnost in to v korist eh, svojega dobička in po drugi strani ne prispevajo ničesar na pravičen način k nacionalnemu proračunu. Sam sicer nisem strokovnjak za davčna ali proračunska vprašanja samo na glas sem razmišljal. Torej, če uporabite, zlorabite zasebnost, potem bi lahko prispevali k nacionalnim proračunom. Mislim, da je okoljska zakonodaja zasnovana na takšen način, približno. Potem pa še umetna inteligenca in pa GDPR in pa e-zasebnost ter pa nadzor zasebnosti. Glede umetne inteligence, to je nekaj novega, kajti to pomeni spremljanje odločitev, učenje. Um, strojev in naprav in to me res kar straši. Vem, komisija želi oblikovati zakonodajo za to področje. V 100 dneh, tudi če bo šlo v 200 dneh, bo čisto v redu, bo pa to gotovo zelo pomembno vprašanje. Potem glede nadzora, če bomo to nadzorovali, potem mislim, da e zasebnost in pa varstvo podatkov morata potekati usporedno, um, če gre za obdelavo osebnih podatkov. Hvala. Hvala, gospod Zavo. Sedaj pa Sofi Intfeld Renew. Minuta. Hvala lepa in hvala gospod Zabo za uvodne besede. Ne bom vam zastavila vprašanj glede vaših stališč o specifičnih vprašanjih, kajti mislim, da se o marsičem strinjava. Ampak kaj je bistveno za um, vaše delovanje kot EDPS, če se bo to zgodilo? Kot prvo, neodvisnost in potem izvrševanje v praksi. Kot uh, prvo, prva točka. Uh, ITPS in pa nacionalni nadzorniki so pogosto pod pritiskom ali pa jih um, Evropska komisija ne jemlja resno, ampak pri mačarskem um, DPA-ju, torej nadzorniku, pa smo videli, da je Evropsko sodišče zelo kritiziralo um, ravno mačarskega predstavnika. Torej, mačarski predstavnik mora biti neodvisen Pa še nekaj, Evropa pogosto pravi, da ima najboljšo zakonodajo za varstvo podatkov, ampak izvrševanje pa ni najboljše, milo rečeno. In če tudi imamo morda res GDPR, um, naprimer v ZDA imajo veliko kazni za Facebook, ampak v Evropi pa se ne zgodi praktično nič. Kako bi vi to spremenili? Hvala, gospod Zabo, imate dve minuti za svoj odgovor. Gospa Intfeld, hvala lepa za to vprašanje. Mislim, da je to pomembno vprašanje. Če bi bil sam na vašem mestu, bi zastavil točno to vprašanje glede neodvisnosti in kako je z mačarskim nadzornikom za varstvo podatkov. Res je, kriterij neodvisnosti v mačarski zakonodaji je bil kršen in to je obravnalo tudi Evropsko sodišče. In potem je bil primer zaključen in ta zadeva je bila zaprta. Ko gre za neodvisnost, moram reči, da je moj pristop bolj posreden ali naj mačarski nadzornik um, spoštuje neodvisnost. Uh, torej, če bojo problemi z neodvisnostjo, potem mora Evropska komisija ukrepati kot varuhinja pogodb, če bo prišlo do teh kršitev. In potem mora tudi sprožiti postopek zaradi kršitve. To je moj pravni argument na prvo vprašanje neodvisnosti. Potem pa izvrševanje v praksi. Res to je ključno. Res imamo lepa pravila na papiru, ampak če to potem ne bo uporabljeno v praksi, je to pa samo mrtva črka na papiru. In um, torej, um, kot nacionalni predstavniki za varstvo podatkov smo priznali, da se sedaj še učimo o tem, kaj pomeni GDPR. Ko se je um, to začelo veljavljati, smo bili razočarani, ker nismo imeli čezmejnih predpisov, torej kaj s tem. In potem je trajalo nekaj časa, da smo napolnili naše evidence z novimi zadevami. In mislim, da um, bo prišlo še do večjih pomenjših odločitev. Omenili ste ZDA, ja, glede izvrševanja, mislim, da lahko zavidamo ZDA, ker ti imajo res um, torej, um, več odločnosti pri izvrševanju. Glede EU potrebujo nekaj časa za večje odločitve, pa tudi jasno strategijo za izvajanje. To liko na kratko. Hvala, gospod eh, Zabo. Gospod Brar za zelene. Hvala, gospod Zabo. V veliko veselje mi je bilo, da smo se zadnjič eh, srečali in govorili smo tudi o vlogi Evropske nadzornike za varstvo podatkov. Če se prav spomnim, ste rekli, da naj bi EDPS dal pravne nasvete, ne pa političnih nasvetov. Ampak EDPS vendar ima svetovalno vlogo tudi pri uh, zakonodajnem postopku. Bi lahko razložili poslancem, kakšno je vaše mnenje o vlogi IDPS-a v tem kontekstu? Hvala. Dve minuti za odgovor, prosim. Hvala lepa za to vprašanje. Ja, tudi to je zelo bistveno vprašanje, kako gledamo na vlogo svetovanja pri IDPS. Uh, eh, komentiranje zakonodaje je ključna vloga IDPS-a. To je glavna svetovalna vloga nadzornika. Uh, in tudi sam bi se predvsem osredotočal točno na te dejavnosti, na funkciji. Zasebno in pa tudi tukaj sem že omenil, da menim, da EDPS se ne sme umešavati v politične zadeve. EDPS ne bi smel komentirati političnih vprašanj. Mnenja EDPS mora biti pravnega značaja Vsa mnenja EDPS-ja se morajo um, sklicevati na primarno in pa sekundarno zakonodajo. Kot kandidat uh, bi rekel, da vi tukaj ste politiki um, in dobri politiki, sam pa uh, se ukvarjam z um, zasebnostjo in uh, mislim, da mi dobro uspeva, kaj ti sem na ožen seznamu in hvala lepa za čestitke. Ampak to sta dve različni vlogi, politiki in pa zasebnost, varstvo podatkov. To je tukaj bistveno in tudi javno, tukaj še enkrat podarjam, IDPS kot svetovalec ne sme dajati političnih izjav uh, in se mora predvsem sklicevati na zakonodajo. Hvala. ID, uh, Gardino, eh, ID. La sfera dei diritti digitali è giuridicamente impegnativa. Hvala. Um, samo, da si kandidat na takne slušalke, oziroma najde italijanščino na kanalu. Ste našli? Ok, prosim, sedaj pa ste na vrsti. Hvala. Uh, digitalne pravice so pravno zahtevno vprašanje. Evropska unija mora spremljati inovacije in ne sme pozabiti na to, kako pomeni so eh, pravice državljanov. Iz eh, vaše predstavitve je jasno, da imate praktične in pa administrativne izkušnje na tem področju. Prebrala sem, da eh, imate tudi um, doktorat uh, iz raziskav, ampak eh, nisem pa videla kakšnih posebnih um, dokumentov glede varstva podatkov in pa um, državljanskih pravic. Če pogledate vlogo EDPS-ja v trenutnem zgodovinskem trenutku, mislim, da moramo poiskati ustrezno ravnoteže med uh, pravicami in pa uh, varstvo podatkov in pa na drugi strani to, da si ljudje želijo varnosti, po drugi strani pa imamo vedno večjo prisotnost umetne inteligence. In zato me zanima, ali se vam zdi pomembno, da se nadzornik eh, ukvarja tudi s temi naštetimi vprašanji in um, kaj bi lahko vi kot potencijalni IDBS prispevali k temu. Hvala lepa, sedaj pa dve minuti za vaš odgovor. Eh, Najlepša hvala za to vprašanje. Ja, res je. E, živimo v vedno bolj digitaliziranem svetu in ko govorimo o pravicah, govorimo o digitalnih pravicah. Zato se mi zdi zelo pomembno e, ostati v stiku z akademskim svetom in sodelovati tudi v raziskovalnih dejavnostih. Vsekakor je to dodana vrednost e, mojega življenja pisa, moje življene, karijere, tako rekoč, da lahko povežem zasebnost in pa tehnologijo tudi na akademski način, kajti drugače ne bo šlo. Če gre naprimer za tehnologijo blockchain, kako um, bo to delovalo v praksi? Potem tehnologija hash. Nekateri organi eh, lahko dobijo tudi zavajoče informacije, naprimer glede tehnologije hash. Eh, lahko naprimer organi rečejo, da ja, vse smo šifrirali, vse je kriptirano. Potem pa pride neke informacije, ki nam pokaže, da je tehnologija hash uh, sicer zelo zanimiva, ampak gre za pseudo-anonimizacijo, ne pa za šifriranje kot tako. Zato se mi zdi ključno, da smo pripravljeni na ukvarjanje s vsemi temi eh, zadevami, še posebej pri digitalnih pravicah na področju eh, javno, pardon, zasebnosti in pa. Um, Zato še enkrat omenjam tudi moj življenjepis, ki je poln tega. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa gospa Kanko v imenu EKR, izvolite. Najlepša hvala za vašo predstavitev. Dostop do meta podatkov je za razvoj umetne inteligence izjemno pomemben. Uh, Kako, po vašem mnenju, lahko metapodatke uporabljamo na način, ki nam bo še vedno omogočal tudi so uporabo uredbe GDPR? Kako lahko metapodatke uporabljamo ob hratni, eh, hratnem omogočanju, eh, da državljani še vedno lahko ščitijo svoje podatke? Poleg tega, kako lahko to storimo, ne da bi eh, dušili eh, inovacije in pa rast? Kako lahko na ta način Evropska unija in pa Zahodni svet postaneta vodilni na področju umetne inteligence? To je pomembno ne samo za naše gospodarstvo, ampak tudi za našo varnost. Ko vsi vemo, bo tisti, ki bo zmagal uh, dirko na področju uh, umetne inteligence, dobil tudi eh, globalno varnostno uh, tekmo. Še več kot to. In v kontekstu GDPR se o tem še učimo. Hvala. Hvala lepa, gospod Sabo. Odgovor, dve minuti, prosim. Uh, This, uh, Hvala lepa. Glede vašega vprašanja v zvezi z metapodatki, če sem vas pravilno razumel, ste govorili o komunikacijskih metapodatkih, kaj ne? Res je, to je spolzek teren, kaj ti, ko gre za metapodatke, ne govorimo o vsebini eh, sami, same komunikacije, kar pa je res izjemno spolzek teren, kaj ti, če si pogledamo vlogo podatkov v kontekstu metapodatkov, lahko vidimo, da je vaše celotno življenje na ta način razkrito v tej godli metapodatkov. Zato je pomembno, da metapodatke obravnavamo kot izjemno pomembne in očetljive podatke v kontekstu zasebnosti. Omenili ste tudi moj prispevek k učenju in razumenju GDPR. To ne pomeni, da moramo razumeti samo ključne sabinske podarke, da moramo razumeti tudi uh, učinek uredbe GDPR v fazi mm, v prihodnem obdobju. nekaj časa smo potrebovali, da so vsi razumeli, kako ta redba deluje. Če sem vas pravilno razumel, glede drugega dela vprašanja, gre predvsem za izgubljanje eh, konkurenčne prednosti na področju umetne inteligence. Tu res poteka globalna tekma eh, o naložbah in raziskavah tega področja. Tu pa govorimo o umetni inteligenci in zato imamo včasih občutek, da ne vemo točno, o čem govorimo, da ne poznamo te materije in zato moramo o tem govoriti več. Ko nam bo enkrat posem jasno, zakaj gre in ko bodo zakonodajalci v položaju, da bodo lahko tudi pripravili ustrezno zakonodajo, z tem bo prišlo tudi do pravne gotovosti za podjetja in, in to bo rešitev. Hvala. Hvala, zdaj pa za uh, eh, gospodino Gue, gospod Dejli. Hvala lepa, gospod predsednik. Neverjetno je veste, da je šlo za prenos oziroma za prehod v vedno večjo eh, interoperabilnost eh, na področju eh, osebnih podatkov v kontekstu varnostnih struktur in tako naprej. Zato me zanima, kako ocenjujete trenutno situacijo, naprimer mm, na področju pravice do zasebnosti, do pozabe v kontekstu nadzora kaj menite, kam gre Evropska unija na tem področju? Dejali ste, da vaš, na vašo vlogo ne gledate na, kot nekaj političnega, ampak nadzor je političen. In sodišče Evropske unije je na podlagi teh načel že eh, preprečilo uporabo določenih zakonodajnih aktov. Zato me zanima, kako vi gledate na to, kaj ti določeni vediki eh, so potrjeno nezdružljivi z listino o temeljnih pravicah in tako naprej. Hvala. Hvala lepa, gospod Sabo, dve minuti. Hvala lepa za to vprašanje. Res je, včasih so stvari zavajojoče, kot naprimer, da pravna vprašanja nimajo učinka na družbo in družbene pojave. Ko sem bil mlajši, ko sem bil še mlad pravnik, sem opravil precej obsežno raziskavo glede nadzornih kamer CCTV. Po letih smo prišli do zaključkov, do posebno pravnih e, zaključkov, ki so bili usklajeni tudi z zakonodajnimi nastavki. To je eno od klasičnih področji nadzora, varnosti in pa zasebnosti, torej presečišča vseh treh teh elementov. To je v zadju vsega. Evropski organi za področje varstva podatkov so vse uh, ustrezne institucije Evropske unije obvestili, da obstaja ta trikotnik. Organi govorimo ali so govorili uh, o tem, da so zakonodajalca sprejemata zakone o stvarih, ki še niso posem jasne, naprimer transparentnost. Transparentnost še vedno uh, ni, nima ustrezne teže v primerjavi z varnostjo. interoperabilnost bo nekoč zaživela v praksi in takrat bo tudi naša vloga, vloga nadzornikov bolj kompleksna, kajti veliko teže bo nadzorovati tako kompleksno izmenjavo podatkov. Zame osebno je tu eh, ključna beseda ravnovesje, po eni strani med varnostjo in drugi eh, zasebnostjo. To je tudi temeljno načelo varstva podatkov. Hvala. Hvala, zdaj pa še gospa. Zdaj pa gospa Fox, imenu nepovezanih poslancev. Hvala, gospod Sabo. GDPR menda varuje pravice eh, naših državljanov in tu si kar sami trepljamo po ramenih. Ampak po drugi strani ima tudi izjemno negativne učinke na MSP, na civilno družbo, na nevladne organizacije in na dobrodelne organizacije. EU e govori o enakopravnih pogojih za vse, ampak eh, kako lahko to drži vodo, če imajo multinacionalke cele armade usposobljenih pravnikov, deluje pa na istem eh, terenu kot pa nevladne organizacije ali pa posamezniki, ki so prepoščene sami sebi. Ko gre za kazni in pa sankcije, ali boste te tudi dosledno izvajali? Kaj pa stroški svetovalcev eh, v zvezi z GDPR, ki je ena od najbolj osovraženih eh, zakonodaj v Združenem kraljestvu. Pravica do zasebnosti tudi ne sme privesti do pre, preveč um, zakonodaje, kot ponavadi. Ne smemo nikakor smemo eh, dušiti uh, eh, MSP-jev in pa nevladnih organizacij ter civilne družbe, kot se dogaja. Kaj menite o tem? Hvala. Gospod Sabo, dve minuti, kot ponavadi. Hvala lepa za to vprašanje. No, res je, ko je bila GDPR še v fazi osnutka, je eno od ključnih sporočil bilo, dajmo se izogniti dodatnim upravnim bremenom. Zakonodajalci so želeli, oziroma sta želela to dejansko udejaniti. In to, ko ste dejali, je res bilo, ehm, je bila rdeča nit GDPR. Bi pa omenil tudi to, da se trenutno ukvarjamo z pregledom in evalvacijo uredbe GDPR in prepričan sem, da bo eh, tudi dodatno eh, upravno breme oziroma dodatna upravna bremena nekaj, kar bo komisija eh, izpostavila in skušala odpraviti. Ko gre za manjše organizacije, naprimer, vas posem razumem in tudi sam sem zaznal to problematiko. Torej, da manjše organizacije potrebujejo pomoč pri ukvarjanju z GDPR v vsakodnevnem početju. Če lahko navedem primer, naprimer mađarski nadzornik za varstvo podatkov eh, je oblikoval in zagnal projekt za MSP-je, za majhna srednja velika podjetja, ki imajo zdaj na voljo telefonsko številko oziroma elektronski naslov, kamor lahko zastavijo vprašanja povezana z GDPR, pa tudi morebitne pomisleke in pa skrbi v zvezi s tem prek tega nam lahko povedo, kaj, kaj jih skrbi in kaj je za njih zapleteno iz GDPR. Vse te stvari bomo zbrali in tudi objavili v enem dokumentu. Če lahko na kratko omenim, eh, so to vidiki, eh, ki nekako odgovarjajo na vaše pomisleke. Zmanjševanje upravnih bremen bo še vedno cilj eh, zakonodajalca in pa seveda tudi organov za varstvo podatkov. Hvala. Hvala lepa. No, zdaj pa sledi še nekaj vprašanj. ERS, um, beseda je spet vaša. Jerun Lenars, tri minute imate, izvolite. Eh, hvala lepa. No, eh, to se ne zgodi pogosto, ampak zeleni so vprašali točno to, kar sem želel vprašati jaz. Eh, sicer sem želel, morda, oziroma morda bi nekdo menil, da bi želel drugačen odgovor, ampak ne, gospod Sabo je odgovoril točno to, kar sem želel vprašati sam. Torej, gre za eh, g, Evropskega varuha za varstvo podatkov, Eh, kot neke institucije, ki je svetilnik za ostale, vo, vodilna vloga. Torej. Imam pa še eno vprašanje. Interoperabilnost. Eh, ali smo res dosegli pravilno ravnovesje? O tem smo glasovali tudi v Evropskem parlamentu, torej glede obdavčitve in pa zasebnosti. Kako boste vi eh, to, ali bi vi to um, nekako obravnavali, če bi bili izvoljeni za varoha podatkov ali nadzornika za varstvo podatkov? ali menite, da eh, lahko že zdaj, brez dodatne zakonodaje, izvajate svoje poslanstvo tudi na tem področju v prihodnje? Hvala. Hvala, gospod Sabo, izvolite. Hvala lepa. No, jaz sem mislil, da lahko dvakrat dobim enako vprašanje, ampak eh, dobro, šalo na stran. Torej, eh, ločevanje ulog, izvajanje oziroma eh, izvrševanje zakonodaje in pa svetovanje na drugi strani. Eh, politično vsebinsko svetovanje. Tu so stvari za me jasne. E, organi za nadzor nad varstvo podatkov se ukvarjajo z zakonodajem z področja varstva podatkov in nis, ne deluje politično. Seveda pa moramo razumeti, kako se svet vrti, kako deluje. Treba vedeti, kdo ima vlogo, naprimer izvršilno vlogo v političnem kontekstu, kdo ima zakonodajno vlogo in kdo ima svetovalno vlogo, kot recimo e, organ za nadzor nad varstvom podatkov. In za me osebno se mi, torej mi to ne predstavlja težave, ločevanje teh dveh pristojnosti. Spraševali ste tudi o interoperabilnosti in pa o nadzoru. Ko bo enkrat sistem zaživel, ko bo prišlo do izmenjave eh, informacij, ko bo to vsakdanja rutina, eh, bo seveda eh, s tem otežen nadzor, ker bo postal bolj kompleksen. In tu bo treba sodelovati z nacionalnimi organi za varstvo podatkov in pa EDPS, ker je za eh, centralizirane vidike in pa eh, nacionalne vidike. Zelo torej, centraliziran in pa nacionalne vidike pri izmenjavi informacij. Kaj trenutno delamo? To je trenutno uh, projekt v okviru odbora za varstvo podatkov EU. Trenutno želimo ta nadzorni model oblikovati in pa izvajati, kjer pa opažam še precej možnosti za napredek. Uh, za boljše sinergije in tudi za, ustvar, za stvaritev boljšega modela eh, na tem področju. In če bi bil izam izvoljen za nadzornika, bi se tega lotil takoj. Hvala. Hvala, gospod Sabo. Eh, še minuto imamo, gospod Moraješ, izvolite. Hvala, predsednik. Mislim, da, tudi moje vprašanje, eh, da je tudi moje vprašanje že dobilo odgovor, ampak vseeno ga bom pa spremenil, parafraziral. Od EDPS smo izvedeli in opazili, da imate kar precej pristojnosti, torej da lahko svetujete komisiji. Ampak če sem eh, iskrenost, lahko komisije tudi ignorira, posebno ignorira pri pripravi zakonodaje na tem področju. Tako da me zanima, kako boste vi ali kako bi vi v primeru, da bi vas komisija in vaše nasvetne svete ignorirala, reagirali. Potem pa še drug eh, komentar. Cambridge Analytica, vsak kandidat se bo moral temu posvetiti. Eh, prihaja do. Eh, vedno večje količine tako aplikacij kot tudi prijemov, ki jih uporablja tudi Cambridge Analytica. In če bi, naprimer, vi postali EDPS, me zanima, kako bi se lotili boja proti tem pojavom in kako visoko na lestvici prioritet bi to bilo pri vas. Hvala. Hvala lepa, gospod Sabo, izvolite. Hvala lepa. No, tu gre za dve zelo kompleksni zadevi, ki ste jih izpostavili. ko gre za komuniciranje s komisijo in če je, na primer, komisija ignorira komentar EDPS, uh, eh, moramo vedeti, da mora tudi EDPS tu zauzeti neko stališče. Naša naloga je komunikacija z vsemi institucijami EU, tudi s komisijo in zato uh, bi v tem primeru uh, Res to je vse, kar je v moji m, mm, pristojnosti, v moji moči, da bi me, na primer, komisija slišala, da bi slišala moj glas. In mislim, da je to zelo pomembno za EDPS. EDPS je svetovalec, svetovalno vlogo ima in EDPS seveda lahko uh, ima posem jasno stališče, lahko ima jasno stališče glede neke stvari, glede neke zadeve, ampak se mora zavedati, da je svetovalec, da svetuje. In ob vsej, uh, ob vsem dolžnem spoštovanju se moramo zavedati, se moram zavedati moje vloge, svetovalne vloge. Pomembno pa je, da naprimer v teh postopkih ob, ostajamo na voljo vsem in, institucijam, vsem uh, organom, obema so zakonodajalcema, uh, eh, na formalni ali neformalni način. Ampak eh, včasih se bo pač zgodilo, da bo naš, naš glas preslišan. Glede Cambridge analitike pa bi še enkrat izpostavil nove poslovne modele in nove tehnologije, kajti uh, pri tem škandalu smo se soočali z neznanim, nismo vedeli, kaj se dogaja. To je neka past, past neznanih podatkov. Tu ne gre samo za odločitve, za sklepe, ampak gre tudi za procesiranje eh, stvari, ki je posem nevidno našim močem. To pomeni, da moramo ukrepiti našo vlogo. Predvsem v smislu spremljanja eh, razvoja tehnologij, spremljanja informacij, zbiranja informacij glede trenutnega dogajanja. Mislim, da je tu sodelovanje ključnega pomena. Hvala. Again. Hvala lepa. Še enkrat hvala tudi z moje strani. Hvala vsem, ki ste sodelovali v tem krogu vprašanj in odgovorov. Hvala vsem, ki ste zastavili vprašanje. Pa hvala tudi vam, gospod Sabo, ne samo za vaše vprašanje, pardon, vaše odgovore, ampak tudi zato, ker ste uspeli priti med eh, top 3 kandidate. Tako zdaj pa imate še dve minuti na voljo za zaključno misel, če, dovolj, če želite. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod in gospodje, izmenjava mnen z vami bila res izjemno prijetna. Eh, vesel sem, da sem lahko z vami govoril o vprašanjih povezanih z varstvom podatkov. Eh, ta pogovor bi bil zelo koristen, tudi če nekatera vprašanja eh, ne bi mogel oziroma nisem mogel odgovoriti, kajti gre za stvari, ki so del tekočega dogajanja. Opažam pa, da obstaja precej sinergiji med da lahko pride do precej sinergij pri sodelovanju evropskih institucij in Evropski parlament bo ena od teh institucij, ki bo zame vedno zgled. Tako vedno se mora zdaj po, po, po, posloviti od eh, predstavnikov našega ljudstva, ampak eh, želim si, da bi se v kratkem zopet srečali. Hvala, gospod predsednik. Hvala tudi vam, gospod Sabo. Veliko uspeha vam želimo. Now we don't need any further introduction as to the method. Tako, metoda nam je zdaj že znana, tako da spet enak modus operandi. Gospod Vjerovski, pet minut bo dobil, ampak vsi ga poznamo, ker je bil v zadnjih petih letih uh, asistent prejšnjega EDPS. Potem pa spet sledi deset vprašanj. ki jih bo dobil ta drugi kandidat za evropskega nadzornika za varstvo podatkov. Minuto za vprašanje dobite vi, poslanke, poslanci, dve minuti pa eh, gospod kandidat. Tako, beseda je vaša, dobrodošli. In še enkrat vam želim čestitati, ne samo zato, ker, se, ker ste se ojunačili, kandidirali, tudi zato, ker ste prišli na skrajšan seznam in ker se lahko danes predstavite tu v našem odboru. In naš odbor Libe bo ta, ki bo tudi odločal o tem, um, kdo bo naslednji IDPS. E Izvolite, pet minut imate. Hvala lepa, gospod predsednik. Veliko čast in pa veselje me je, da sem lahko danes tu, da vam lahko predstavim mojo vizijo in pa tudi moja pričakovanja, če lahko temu tako rečem, za naslednjih pet let za področje varstva podatkov, za zasebnost na področju varstva podatkov in tudi za sodelovanje z ostalimi institucijami v kontekstu EDPS. Jaz vam lahko ponudim najbolje, kar imam, kar najbolje znam, torej to so izkušnje, znanje in pa vrednote. Vrednote ostajajo enake kot pa pred petimi leti, ko sem se temu odboru predstavljal v kontekstu kandidature za asistenta EDPS. Gre pa tudi za eh, navezavo mojih vrednot na, na zgodovino, na preteklost. Torej, prihajam iz ene države, ki je bila do leta 1989 pod totalitarnim režimom. Omenil sem tudi izkušnje. Imam izkušnje iz zasebnega sektorja, kjer sem bil dejaven sedem let in kjer nisem bil dejaven samo kot eh, pravnik, ki, sem, ki je pripravljal neke pogodbe ali pa nekoga eh, zagovarjal pred sodiščem. Okvarjal sem se tudi z rudarjenjem podatkov. Vem, kako zabavno delo je to lahko, eh, razumem tiste, ki me to veselje in s tem so povezane tudi visoka pričakovanja javnosti. Poleg tega pa sem bil aktiven v javni upravi tako na ministrstvu za notranje zadeve in upravo, ter potem tudi kot eh, predstavnik eh, nacionalnega varuha za področje varstva podatkov v interni in eksterni funkciji. Vse to mi omogoča, da lahko razumem tehnologijo za varstvo podatkov, da razumem, kako urad EDPS deluje, kako deluje Evropska unija in pa njene institucije in kaj je dobro ter kaj je slabo. No, s tem sem že porabil, aj re pet minut imam. Aha, se pravi čujem, se pravi čujem. Dobro. Ok, so, that, so just, so just few words. If... Aha, še imam nekaj časa, no pa bom še kaj povedal. Izkušnje so eno, ampak Hkrati se po mojih žilah še vedno pretaka mlada kri, sveža kri in nekako eh, sem željan raziskovanja na tem področju. Sem 40 let mlajši kot poprejšnji komisar na tem področju, ampak kljub temu eh, pa uh, se še vedno ukvarjam z računalništvom. Računalnike upravljam že od uh, mojega časa študija. Prav tako sem oče dveh hčera eh, in je tudi vzgajana na način, ki eh, ima bo nekako predal moje vrednote oziroma omogoči oblikovanje lastnih vrednot za preživetje v tem svetu, ki je vedno bolj povezan. Hvala. Let's proceed. Let's proceed. Tako, zdaj pa gremo na vprašanja. Gospod Vijevjerovski, hvala za vašo predstavitev. Zdaj pa sledi deset vprašanj vsak poslanec, poslanka dobi minuto, potem pa dve minuti kandidatu za odgovor. Gospa Mecola, izvolite. Hvala, gospod predsednik, hvala, gospod Vjeverovski. Bili ste asistent trenutnega EDPS in pa tudi VD EDPS v zadnjih nekaj mesecih. Lahko morda poveste, kako vi gledate morda na krepitev vloge Evropske unije v tem področju v primerjavi z ne-EU uh, eh, deležniki v smislu Ali bi lahko Evropska unija zauzela bolj aktivno vlogo na področju razvijajočih se tehnologij, še posebej umetne inteligence? Poleg tega me zanima, kako lahko najdemo ravnovesje med varstvom podatkov na eni strani in pa tudi inovacijami na drugi na tem področju. Poleg tega pa je treba zaščititi podatke naših državljanov, sploh v sodelovanju s tretjimi državami. V zvezi s tem bi morda omenila še za potencijalno zaostritev varstva podatkov in pa uvajanje tako enih eh, lastniških pravic državljanov nad svojimi osebnimi podatki. Kaj menite o tem? Hvala. Gospod Vjevrovski, izvolite, dve minuti imate. Hvala lepa, gospod predsednik. Težko bo na to odgovoriti v dveh minutah, ker ti gre za kombinacijo zelo različnih materij. Eh, vse pa moramo upoštevati. Bom pa začel ob koncu vprašanja, ki, kjer ste govorili o eh, lastniških pravicah in pa o uporabi teh pravic. Sam nisem eh, navdušen nad eh, obravnavanjem podatkov kot neke lastnine. Kot pravnik na lastnino gledam v kontekstu eh, civilnega prava in pa s tem povezanih eh, elementov. Torej, pravit, lastnina je nekaj, kar lahko kupimo, prodamo, si delimo z drugimi, ampak v podatkih pa ta koncept ne deluje, kajti Če želimo nadzorovati podatke o nas samih, to pomeni, da ne bomo edini, ki bomo imeli te podatke v lasti. Lahko se zgodi, da bodo ti podatki v lasti večjih organizacij, da bodo lahko te organizacije podatke upravljale za različne načine. In pa seveda, bolj kot je eh, kompliciran sistem, bolj kot so sistemi interoperabilni, več kot uporabljamo algoritmov pri tem, več kot obstaja korelacij med posameznimi eh, nadzorniki podatkov, eh, bolj pomemben bo sam nadzor veliki akteri, na, ki delujejo na trgu, deležniki, ki se okvarjajo z zasebnostjo in pa sodelovanje z njimi, tu bi stvari razdelil na štiri eh, sklope. Države, sodelovanje z državami, potem sodelovanje z mednarodnimi organizacijami, mednarodnimi forumi, potem so tu poslovni akteri, torej podjetja in pa. Četrti sklop, civilna družba. Vse to je treba upoštevati na različne načine. Države in pa mednarodne organizacije, torej prva dva sklopa. Eh, tu bi še posebej eh, izpostavil eh, pomen sinergij, iskanja sinergij med organi za nadzor nad podatki in pa drugimi deležniki iz javne sfere. Dovolite mi, da navedem primer kaj smo na tem področju že storili? Forum Hardcore smo odgor, um, oblikovali, kjer se ukvarjamo z akteri izven javne sfere, izven javnega okvira, uh, pardon, javnega sektorja in uskuskamo najti sinergije na tem področju. Gospod Jorovski, hvala za vaš odgovor. Prosim, če upoštevate čas, ki ga imate, torej dve minuti za odgovor. Uh, če ne bo težko priti skozi. Gospa Sipel je naslednja v imenu socialistov. Izvolite, minuto imate. Hvala lepa, gospod Vivirovski. Najlepša hvala za vaše stališče glede lastništva podatkov, eh, kjer smo vsi nekako eh, negotovi. Hvala pa tudi za to, ker govorite o tem, da je treba ohraniti lastne vrednote, evropske vrednote. Zato vas sprašujem, kako vi gledate na vlogo uh, eh, GDPR v kontekstu zasebnosti, še posebej, ko bo šlo za razvoj in pa upravljanje aplikacij z področja umetne inteligence. Ali po vašem mnenju potrebujemo tudi dodatne ukrepe oziroma moramo o tem še dodatno razpravljati in na ta način zaščititi našo zasebnost ter naše vrednote, ko gre za umetno inteligenco. Potem pa še drugo manjše vprašanje. Eh, uredba o zasebnosti spet ni preživela, prejšnji teden smo jo pokopali in v okviru odbora za varstvo podatkov EU bi lahko morda bolj zagovarjali izvajanje trenutno veljavnih pravil, še posebej tistih v zvezi s piškotki in s tem nacionalne organe prisiliti, da preganjajo tista podjetja, ki kršijo pravice eh, oziroma pravice s področja zasebnosti eh, uporabnikov svojih aplikacij. Hvala lepa. Uh, uh, Hvala, seveda je umetna inteligenca zelo velik izziv za vse nas in za vse pristojne organe, ampak najprej si moramo razjasniti, kaj sploh mislimo s tem, kaj je umetna inteligenca, kakšen je recimo ta pojav na trgu, kako na to pliva robotika in potem gre tudi za naprave za prepoznavanje obraza in podobno. Tu je veliko pomembnih stvari, o katerih bo treba še spregovoriti, ampak ni nujno, da je to del razprave o umetni inteligenci. Kaj menim samo te? Menim, da moramo najprej preveriti, kaj imamo in kaj lahko uporabimo za to. GDPR je eden od pravnih aktov, ki lahko pokriva marsikaj, veliko različnih eh, zahtev in tudi pričakovanj, tudi v zvezi eh, z umetno inteligenco in še zlasti, če to uporabimo pravilno. Sam menim, da so seveda tudi deli, ki niso ustrezno regulirani, eh, še posebej, če gledamo samo preglednost algoritmov, ki se uporabljajo in podobno. To ni v celoti pokrito z GDPR. Imamo pa že tudi nekaj zanimivih izkušenj po številnih državah, številni strokovnjaki tudi eh, govorijo o zadevah, ki sicer ne pokrivajo umetne inteligence, vendar so pravila, ki obstajajo, uporabna tudi za to področje in da je treba najprej eh, opraviti neke vrste presoje o tem, kako bi se to lahko uporabljalo. Potem glede. Eh, zasebnosti. Kot veste, so pristojni organi že imeli določene razprave na to temo, tudi razmerja med drugimi obstoječimi akti in GDPR-om ter eh, sami odnosi v elektronskih komunikacijah. Seveda pa nimamo vedno vseh eh, pristojnih organov enako organiziranih in niso vedno vsi odgovorni za to področje. No in sedaj, gospa Sofijn Tveld, minuto imate na voljo. Hvala, gospod predsednik in hvala, gospod Vjevorovski. Eh, močno cenim vašo predanost in eh, prepričanje, o tem, kako se lotiti tega področja. Moram priznati, sem večini enakega mnenja kot vi, ampak EDPS mora imeti nekoliko krepkejšo vlogo in zanima me, kako bi se vi tega lotili. Videti je, kot da Evropska komisija gleda na EDPS kot neke vrste nujno zlo, neko formalnost in zato me zanima, kako nameravate to izboljšati tudi glede samih pravic do zasebnosti, do obstoječe sodne prakse, ki jo poznamo. Kaj boste vi osebno storili, da bo vloga IDPS e bolj jasna? In potem glede tega mnenja, ko nekateri pravijo, da je direktivo treba zamenjati z uredbo, ker preprosto to ni dovolj. No, najprej menim, da moramo izkazati moč in pooblastila EDPS pri izvajanju pravil, ki jih že imamo. In s tem pokazati tudi to, da obstaja dovolj dobrih razlogov za to, da bi prestojni organi dejansko delovali v zvezi eh, s temi vprašanji v sodelovanju s svetom, parlamentom in Evropsko komisijo, seveda. Eh, številne evropske institucije imajo tu lahko svojo vlogo, tudi EDPS, vsi si delijo odgovornost za varstvo podatkov. In iz samega tipičnega pravnega vidika sicer lahko gledamo na zadeve drugače, ker so tu še določeni tehnični vidiki in zato nam manjka še veliko. Zato je pomembno, da začnemo zaposlovati prave strokovnjake, tehnične strokovnjake za podatke in to je zelo pomembno, zato moramo mora, mora dobro pogledati politiko kadrovanja, koga bomo zaposlovali v prihodnje, kdo bo delal v tem uradu. Tako da boste imeli dejansko v tem oporo tudi tehnične narave, ne zgolj informacije o pravni podlagi. Mislim, da je pomembno, še naprej ohraniti našo vlogo kot eh, svetovalnega organa v Evropski uniji. Eh, pozabil sem drugi del vprašanja. Ali bi se strinjali z mano, da bi tako imenovana policijska direktiva morala postati uredba? No, ta vprašanja sem že slišal in odgovoril na nje eh, na Libe odboru leta 2012, ko smo tudi govorili o tem. Govorili smo o direktivi in eh, rekli, da je sicer pogoj sine qua non, eh, da je treba dati policiji določena urodja in pristojnosti za uporabo podatkov, ampak ne vem, ali bi lahko iz tega dejansko naredili uredbo, ampak treba je, da vse do neke mere izgleda kot uredba. Gospod Brajan. Hvala lepa, gospod Vjevjerovski. Eh, morda bo marsikoga eh, presenetilo moje vprašanje v zvezi z lokacijskimi in komunikacijskimi podatki. Evropsko sodišče je že presodilo v takem primeru, da gre za to, da bi preprečili ne eh, nadzorovano in neomejeno zadrževanje in hranjenje tovrstnih podatkov. Eh, tako smo imeli na sodišču tudi primer, pri katerem je predstavnik EDPS-a rekel, da je možno zagotoviti hranjenje določenih komunikacijskih elektronskih podatkov na varen način, ampak glede na to, da imamo veliko političnih razprav na to temo in tudi v imenu svoje skupine in na podlagi svojega osebnega boja za varstvo podatkov, glede komunikacijskih podatkov in lokacijskih podatkov. Me zanima, kakšno je vaše stališče? Ali bi vi zagovarjali obstoječe politike ali mislite, da jih je treba spremeniti? No, potrebujemo enako z vsemi kandidati, prosim, držite se odmernega časa za vprašanja. No, v idealnem svetu ne bi rad videl, hranjenja osebnih podatkov na nikakršen način oziroma vse nobene možnosti dostopanja do hranjenih podatkov zaradi neutemeljenih razlogov. Po drugi strani pa je kot eh, svetovalni organ EDPS marsikdaj tudi izpostavljen različnim primerom, ko je treba upoštevati uh, vse vidike, seveda tudi mnenje in sodbe Evropskega sodišča. In imamo določene primere, ko eh, ne smemo presegati pooblastil, ko obstajajo utrjeni razlogi za hranjenje podatkov. In tudi v sodbi Evropskega sodišča je vidno, da ni splošnega nasprotja med listino temeljnih pravic in hranjenjem osebnih podatkov. Vprašanje pa je, kako potem obravnavamo te podatke. Sam bi si še zlasti pogledal, kje je ta meja, kje je ta prag, kaj se počne z hranjenimi podatki. Če ne bomo imeli rešitev na evropski ravni, potem bomo imeli težave, ker v določenih državah članicah eh, ni sploh nikakršnega hranjenja to vrsti podatkov, po drugi strani pa obstaja možnost v drugih državah članicah dostopanja do teh podatkov preko raznih umestnikov. Potrebujemo torej neke vrste pritisk strani držav članic, da bi se razjasnilo tudi mnenje Evropskega sodišča glede tega, kje je pravzaprav ta prag, kdaj se lahko dostopa do podatkov in kdaj se lahko uporabijo. No, nekateri pravijo, da je hranjenje podatkov in njihovo zadrževanje nekaj, kar je tu in bo ostalo za vekomaj. Ampak zame je trenutno najpomembnejše, kdo ima dostop do podatkov, za kakšne namene in če ne morem obdržati teh podatkov, kako delovati v tem primeru. Hvala, gospod Jevjerovski. No, ni nobenega vprašanja več. No, potem pa, gospa Tanko za IKR. E Hvala lepa. Rada bi zelo na hitro povedala nekaj o zame pomenem elementu, ker v vaših eh, pisnih odgovorih sem se lahko navezala na vaše pričevanje, kako se ljudje počutijo v območji, kjer eh, so te pravice premalo zaščitene. In sama se tudi spominjam, kako je bilo v času, uh, ko nismo poznali interneta, ampak tudi takrat je obstajalo. Eh, zlorabljanje zasebnih podatkov različne namene in tega se vsi spominjamo. In eh, eh, ko smo se pogovarjali, kako to regulirati, so številni menili, da je preveč predpisovalnih elementov, ki preveč hitro zastarajo, ker vsebujo preveč tehničnih elementov na mesto načel, ki so univerzalnejša. Glede na obstoječi GDPR oziroma uredbo GDPR, me zanima, eh, kaj vi menite, kako se bodo te zadeve razvijale naprej in kako bomo to reševali naprej. Tako kot sam razumem vprašanje, eh, me sprašujete, kaj bomo to počeli v prihodne. Torej, ne vem, sedaj je GDPR zasnovana tako, da ne vem. Torej, naj vam povem. GDPR ni edini pravni dokument, ki se nanaša na to. Lahko pa rečem, da je Evropska unija kot vodilna na področju varovanja podatkov in zasebnosti eh, nekaj, eh, neke vrste tudi vodilna sila pri razvoju teh eh, predpisov vnaprej. In zato razmišljamo tudi o sporazumu, o pogodbi neke vrste, kako bi ta svoja spoznanja in prakso delili tudi z drugimi državami, ki temeljijo na različni kulturi in praksi doslej. No, sedaj pa gospod Varena v imenu Guje. Eno minuto imate na voljo. Hvala. E, enainšestdeset in dvainšestdeset člen uredbe 2008 skozi 1275 spostavlja obvezno sodelovanje in koordinacije med nacionalnimi organi in organi Evropske unije glede njihovih pristojnosti, da bi se zagotovil tudi ustrezen nadzor meja Evropske unije, govori se tudi o Eurodaku, o šengenskem informacijskem sistemu, carinskem informacijskem sistemu in vidimo, da gre tukaj za milijone podatkov, podatke o milijonih naših državljanov. In eh, zanima me, kako vi gledate na to, kakšna bi morala biti vloga nadzora nad eh, vsemi temi obstoječimi eh, podatki in IT sistemi, ki se uporabljajo za njihov nadzor. Izvolite, gospod Jevorovski. Hvala za to vprašanje. Kot veste, imamo sedaj kar celo vrsto raznih možnih rešitev in nadzor različnih podatkovnih baz, ki obstaja na Evropski uniji, je prav tako zapleten. Eh, ponuja pa nam podobo na ducate različnih virov podatkov, različnih podatkovnih baz, ki jih uporabljajo različne službe in institucije Evropske unije. In zato vemo, da obstaja veliko težav. Mi vedno pozivamo k boljši koordinaciji in sodelovanju glede nadzornih sistemov, ampak moram priznati, da rešitve, ki jih trenutno ponuja uredba 1725, eh, marsikdaj ne zadoščajo te rešitve, eh, ne posegajo dovolj v našo realnost in tudi glede Evropola smo imeli že več razprav. Gre za veliko eh, institucij, ki to uporabljajo, tako OLAF kot EULIZA in Eurojustice in tako naprej. In ob razumevanju vse te problematike menim, da se moramo potruditi za enotno rešitev. Kar bi sam rad hkrati povdaril, je, da ko sem govoril o izvajanju predpisov na področju varovanja podatkov strani evropskih institucij, sem mislil ravno na take primere, predvsem na policijske podatke. In v zadnjih nekaj tednih smo izdali tudi nekaj eh, začetnih odločkov, sklepov, glede naprimer eh, spremljanja socialnih služb, eh, ko smo prepovedali eni od služb nadzor nad temi podatki in njihovo uporabo, zato ker niso imeli vzpostavljenega zadostnega varovalnega sistema. No, mislim, da moramo napredovati naprej, ampak brez eh, strinjanja zakonodajalca ne moremo postavljati omejitev evropskim institucijam. Gospa Fox, minuto imate na voljo. Gospod Vjevjerovski, eh, eden od velikih udatov za zasebnost in eh, državljanske svoboščine, je to splošno razmišljanje, da sej nimam se česa bati, če nisem eh, ničesar narobe storil. In to je prisotno v številnih državah članicah in to zlorabljajo marsikdaj tudi kakšni pristojni organi držav članic in ne gre za vprašanje tega, ali imaš kaj skrivati ali ne gre za to, da imamo pravico do svojih podatkov in da številna tehnološka poletja, podjetja preprosto prenašajo svoje podatke in jih prodajajo eh, komu drugemu in to nam povzroča veliko stresa. Zanima me, kako se namerava EDPS eh, lotiti tega pojava, da države eh, pravzaprav vohunijo za svojimi državljani, ker pravzaprav nihče ni pooblastil, da vohunijo za vašimi skrivnostmi. Gospod Djeverovski. No, pravzaprav bi imel dve skupini odgovorov, odvisno od tega, o čem govorimo, o nacionalni varnosti ali o računalniški varnosti, kibernetski varnosti nasplošno. Tu gre vendarle za veliko razliko eh, čisto formalnega vidika. Sam bi rad videl zelo jasne razmejitve pristojnosti na področju nacionalne varnosti in drugih pooblastil evropskih institucij. Potem je tu še za vprašanje javne varnosti in kibernetske varnosti, varnosti na spletu. Če se leto za letem že uspevamo eh, zediniti o novih vrstah nadzora, ki so na nek način sprejete v Evropski uniji, potem pa storimo to na bolj inovativen način in uvedimo nov element ne da samo uporabljamo stare načine. Če obstaja nekaj, kar ni več dovolj učinkovito in hočemo to zadevo zamenjati, potem naredimo dejansko zamenjavo, ne pa da samo dodajamo nekaj na obstoječe, staro in nezadostno. In mislim, da bi morali tak pristop posvojiti vsi skupaj pri svetu, komisiji in Evropskem parlamentu, zato da se bomo pogovarjali o zadevah drugače, kot smo se doslej. Ker ne smemo se stalno vračati nazaj, moramo delovati korakoma naprej. Imamo torej nek predlog, ocenimo najprej, kakšno je stanje, kaj smo storili doslej in na tej podlagi določimo, kako bomo delovali naprej. Ko sem rekel, da se spominjam časov, eh, na katere se spominjam, sem menil nadzor države. In to je pravzaprav bil začetek mojega dela na tem področju. No, sedaj pa nazaj na LS, gospod Lenes, minuto imate na voljo. Hvala lepa. Govorili smo o neke vrste eh, središču odličnosti, eh, ki naj bi ga pomenil EDPS. In zanima me, kako vi gledate na to razločevanje vloge, ali gre za neutralnega nadzornika ali za kaj drugega. Potem, kako boste povezovali med seboj ti dve področji, ki ste jih omenili, pravno podlago, pravno svetovanje na nek način in potem tudi tehnične vidike, ki jih bo treba prav tako upoštevati. Zato je potrebno ustrezno strokovno znanje, torej ali poleg tega, kar ste omenili, eh, veste tudi za to, eh, kaj je bilo že storjenega, da bi se te zadeve reševali. Hvala za to zelo lahko vprašanje. Kot prvo, če rečete ali mislimo, da mora EDPS izvati ulogo zbiranja neke vrste političnih pik, naj vam povem odločno ne, to ni naša vloga. Mi se ne bomo igrali tega, ali smo pristači levega ali desnega krila, Eh, ne verjamem v to, da bi eh, se s političnim mnenji kaj izboljšalo. Svoje politično mnenje moramo opustiti, preden vstopimo v svoj urad. In če gre za nadzor, potem mora biti EDPS nadzornik vseh evropskih institucij. Istočasno pa poskušamo tudi svetovati tako parlamentu kot svetu in komisiji. Na obeh področjih našega delovanja, tako z pravnih vidikov kot z eh, tehnične plati. In sedaj, kot sem že povedal, gre za to, da bi radi dosegli večjo raznolikost eh, naših kadrov, torej da bi imeli bolj raznolike podlage, izkušenj, različna znanja, da bi razumeli bolje, kako delujejo vse možne podatkovne baze in da bi spremljali in bili eh, tudi sposobni uveljavljati nove rešitve, ki se šele pojavljajo in se spopasti s sodobnimi tehnologijami, ki bodo šele prišle. Zato je tudi pomembna raba novih vrst umestnikov, kot sem to že preomenil. V tem je prihodnost in zato se moramo vprašati, kakšno znanje potrebujemo znotraj našega urada, kakšne sinergije so potrebne za boljše delovanje, tudi recimo sodelovanje naprimer z Europolom, ki ima določena strokovna znanja na tem področju. No, sedaj pa SND, gospod Morajs. Naj se vrnem na to, kar je omenila gospa Intveld. Uh, in glede na to, da imate tudi vi nekaj izkušenj, me zanima, ali menite, da lahko recimo podate tehtna svetovalna besedila komisiji, kadar pripravlja neke nove predloge. In uh, ne vem, ali se vam zdi, da glede na to, da vaših v nasvetu ne upoštevajo vedno, ali bi uh, lahko svetovali kakšen nov pristop, kaj storiti, če uh, nekdo ne upošteva vašega predloga, ne glede na to, kako strokovno podkovanje. In kot drugo vprašanje, Cambridge Analytica. Naj ga zastavim takole. Vidite, koliko ljudi je videlo prima facije, kako so bili zbrani in obravnavani nepoblaščeno njihovi podatki. Vidimo, da se te metode širijo čez vse meje in zanima me, kako se namerava EDPS, po vašem mnenju, kako bi se lotil tega vprašanja. No, težave manipulacij na spletu so zelo pomembno vprašanje, ki se je močno razmahnilo tekom zadnjih let. Vse, kar se je zgodilo pri Cambridge Analytica v zvezi s tem škandalom, vključuje tudi različne dejavnike, ki so bili vključeni v to. Poglavitni eh, problem je bil v tem, da so se eh, podatki, ki so bili izbrani za določen namen, uporabljali za posem druge namene in eh, da so se morali potem pristojni organi spopasti s to zlorabo podatkov, ki je niso znali predvideti manipulacija je torej ključni problem. Manipuliranje z varnostjo podatkov je dodatni problem, s katerim se bo treba soočiti tudi pri EDPS-u. Moram pa reči, da je eden od najpomembnejših primerov, ki smo ga videli letos, ravno primer proti Evropskemu parlamentu v zvezi z uporabo podatkov za priprave evropskih volitev, to je bilo v letošnjem letu. E, tu je šlo za to, da so bili podatki posedovani procesorju zunaj evropskih institucij in da parlament ni mogel izvesti pravega pregleda in preverjanja ter nadzora nad procesorjem in to se je na srečo še dokaj dobro izteklo ampak to bo treba v prihodnje povsem drugače domisliti. In to pomeni, da gre za eh, razprave, ki so nam zelo blizu, eh, ki zadevajo probleme, ki se nam lahko še zgodijo. Sam bi eh, res lahko rekel, da smo se v, v mojem uradu ukvarjali veliko s tem ravno v tem letu, v zadnjih nekaj mesecih je eden od mojih poglavitnih preiskovalcev, ki je nacionalni strokovnjak, imel veliko dela s tem. Hvala lepa. Hvala tudi, ker ste nas spomnili, kako ranljivi smo tudi mi tukaj v institucijah. Imate še kakšno izjavo za konec? Da, najlepša hvala. Naj vas spomnim še na eno zadevo, ki je bila tudi v pisnih odgovorih na vaše vprašanja. E, to sem predal še preden sem prišel sem. Pred 27 leti sem se začel ukvarjati s tem področjem, ko sem, se, ko sem začel delati v organizaciji, ki je imela filozofijo in usmeritev o spoštovanju človeškega dostojanstva in če to zveni še tako patetično, so to osnovna vodila za moje delo še dan današnji. Torej gre za osnove eh, razmišljanja. Razmišljati moramo o tem, da ščitimo, varujemo človeško bitje in eh, ne v bistvu podatkov tem si moramo zapomniti tudi to, da smo si zelo različni, da smo zelo raznoliki tudi znotraj Evropske unije, različna kultura obstaja v različnih državah, članicah. Že samo dejstvo, da tukaj lahko govorimo vsak o svojem jeziku, je neverjetno zrcalo tega, zakaj si Evropska unija prizadeva. In zato bi rad, da ohranimo visoke standarde, ki jih imamo za varstvo podatkov v Evropski uniji. To je lahko tudi tržna prednost, to lahko inovativno uporabimo tudi na trgu. In mislim, da bi eh, institucije Evropskih, Evropske unije morale služiti kot zgled, pri tem moramo biti pametni, razumni in uporabljati nova dognanja, nove izume in biti na tem področju še boljši, kot smo bili doslej. Če se že pogovarjamo o varovanju podatkov, potem se ne pogovarjamo samo o pravici biti pozabljen, temveč razmišljamo tudi o tem, kakšne uh, s, uh, ukrepe moramo uporabiti v prihodnje, da bomo uspešnejši v okviru GDPR. Hvala lepa, hvala za ta drugi krog. Eh, hvala gospod Jeverovski, ne le za vašo predstavitev in vaš trud eh, pri vaši podaji. Hvala za to zagnanost. Mi zelo cenimo tudi vašo dolgotrajno poklicno pot, ki ste jo namenili varovanju podatkov in upam, da boste še nadalje ustrajali na tem in vam želimo veliko sreče. Na vrsti pa je tretji kandidat. No, ura je pozna, ampak še vedno nas čaka nekaj dela. Hvala, da ste ostali tukaj v dvorani ob tej pozni uri. Še tretji kandidat je tukaj. Tretji ste na vrsti, glede na žreb, prej začetka zasedanja. Torej, tretji ste na vrsti. Ampak ne zadnji, seveda ne najmanj pomemben, in čestitke za to, da ste bili uvrščeni na ožji seznam. Sveda, vemo, da ste tudi poslali svoj življenjepis članom odbora, ki bodo glasovali o kandidaturi. Baglejte, kot prvo, najprej pet minut za vašo predstavitev, potem pa deset vprašanj po eno minuto in potem po dve minuti za vsak odgovor potem pa še zaključne besede za dve minuti. Sedaj pa beseda vaša. Hvala lepa, gospod predsednik. Eh, hvala lepa, gospe in gospode poslanci, da ste mi dali možnost, da v tej pozni uri predstavim eh, svojo um, vizijo in pogled na vlogo ITPS. Um, Giovanni Botarelija sem dobro poznal, večkrat sem delal z njim in res uh, bi se mu rad zahvalil za njegovo delo. Um, pri varstvu podatkov moram reči, da sem um, šel čez uh, cel krok. Torej, bil sem uh, v nacionalni skupščini, kjer sem um, torej skrbel za to, kako prenesti uredbo v zakonodajo. Potem sem bil tudi v kniku, torej to je um, nacionalni organ za varstvo podatkov, prav tako sem delal tudi v energetiki in pa v um, razvoju pametnih metrov, smart meters. Uh, Prav tako imam več uh, objavljenih študij v International Data Privacy Law in pa v Oxfordovih študijah. Od leta 2016 sem tudi strateški svetovalec uh, eh, um, angliškega regulatora podatkov in um, predvsem se ukvarjam z inovativnostjo na tem področju. In danes sem tudi odvetnik, kot veste. Tako torej, kot rečeno, um, cel krok sem napravil, zato sem tudi moral premostiti nekaj razlik eh, in eh, zgraditi nekaj mostov med eh, pravom in pa tehnologijo in pa politiko ter ekonomijo. Ampak bi pa predvsem povedal, da je ključna beseda pri vsem tem neodvisnost. Že ko sem um, kot generalni sekretarjat pri Knilu um, opravil prve preiskave, sem mislil na neodvisnost, enako ko sem tudi preiskoval pravico do pozabe um, tudi na Evropskem sodišču. In potem isto neodvisnost je bila ključna, ko sem uh, pro bono odreval za neko organizacijo pred sodiščem, ko je šlo za vprašanje nadzora nad francosko zakonodajo. No, um, pred koreperjem mislim, da mi niso bili ravno hvaležni za um, to mojo odvetniško vlogo. Mar si kdo se tega spomnil, pa ne na najboljši način. Skratka, tukaj um, mislim, da je problem pri vsem tem, da pogosto marsikdo pozabi na podatke. V 20 letih se je to vprašanje varstva podatkov predvsem spremenilo. Danes je to ključno, srednjo vprašanje, prej bilo to samo vprašanje za strokovnjake. Zakaj je varstvo podatkov ključno? Zato, ker je vezano na druge državljanske svoboščine. Brez varstva podatkov nimate svobode misli, ni svobode informacij in pa ni svobode zasedanja. In tudi volitve so potem um, ponarejene ali pa se na njih vpliva, naprimer tukaj govorimo o Cambridge Analytica. Tukaj bi predvsem omenil dvoje. Treba ukrepiti vlogo parlamenta. Ravno tukaj um, se gradi demokracija in pa nova pravila, ki potem ščitijo naša pravila in pa evropsko identiteto. Še druga stvar je pomembna, treba je preobraziti vlogo nadzornika, kako ta dela z vami. Status quo ni več možen. E, sedaj pa bom prešel še na angliščino, samo da um, povzamem še štiri ukrepe, ki jih želim sprejeti, tako da bi izboljšali to, kar počne um, ETPS. To je služba za vas. Namreč multidisciplinarnost, kot drugo proaktivnost, tretjič odgo uh, odgovornost in pa trdnost in odločnost. Še nekaj besed o tem na kratko. Multidisciplinarnost najprej potrebujemo več IT inženirjev in pa tehnološkega znanja, kajti ne moremo se zanašati samo na pravne ocene, potrebujete res prav na svet, eh, torej tudi tehnološki na svet. Potem proaktivnost. To pomeni, da ne smemo čakati na to, da predlog uredbe začne delovati sam kot in da pa se moramo že vnaprej pripraviti, um, kot nadzornik se moramo pogoditi z vami in potem se lahko skupaj odločimo, v katero smer gremo, kakšni trendi se dogajajo na kitajskem in druge po svetu. Potem odgovornost. Uh, EDPS mora biti odgovoren um, pri letni reviziji in tudi, če vi želite, mora um, EDPS priti pred, vam, pred vas in odgovoriti na vaše vprašanja. Potem še EDPS mora biti nadzornik, ki lahko uporabi vsa orodja, ki so na voljo. To pomeni tudi kazni ali pa, naprimer, da se nekaj postavi pred Evropsko sodišče, če je to potrebno. Torej, da zaključim. Uh, sposobnost, neodvisnost in um, odločnost so ključni dejavniki. Um, vem, kot evropejc, da je pomembno ohraniti vrednote, prav tako so bili moji predniki iz uh, Italije um, in pa iz Polske in pa tudi iz Švedske tudi švedsko govorim sicer, ampak sedaj ne bi raje govoril, um, bi se moral držati angliščine in pa francoščine. Torej, toliko moje prediki, sedaj pa sem pripravljen odgovoriti na vaše vprašanje. Sure the... Hvala lepa. Gospod eh, Padvares, um, želimo izkazati spoštovanje um, že zato, ker ste bili izbrani na ošem seznamu. Torej, gremo sedaj po vrsti. EPP, gospod Mecola, kot prva. Hvala lepa, gospod uh, Padova, za predstavitev. Umetna inteligenca je naslednji izziv, naslednja meja na področju varstva podatkov. To bo zahtevalo edinstven nabor obdelave podatkov. Ta tema je izpostavila veliko etičnih vprašanj. Kakšna je bila vloga ETPS-a pri tem, da EU skupaj napreduje na tem področju? Uh, kako gledate na to, kako bi dosegli ustrezno teže med eh, inovativnostjo in pa varstvom podatkov in kako poskrbeti za to, da bodo podatki državljanov zaščiteni sploh, eh, ko gre za sodelovanje z neevropskimi akterji. Potem pa še nekaj. Nadzor varstva podatkov in pa obdelavo osebnih podatkov, ali bi bilo tukaj mogoče uvesti um, lastninske pravice na tem področju? Kaj mislite o tem? Hvala lepa, gospod Mecola, gospod uh, Padova. Hvala uh, za to vprašanje, gospod poslanka. Res umetna inteligenca je nova mejna črta in omenili ste količino podatkov. Vsake 24 mesecev se količina podatkov podvoji. To je ogromno. In 85 odstotkov podatkov um, so temni podatki, torej podjetja sploh ne uporabljajo. Uh, ampak imamo v bistvu um, pretok v dve smeri. Eno je zgoščevanje, drugo pa um, razdelitev, oziroma um, od druge smer. Mi smo nekje tukaj v Evropi na sredini. Na eni strani je eh, ameriški model, kjer ni nobenega GDPR-ja ali pa kaj takšnega, ima samo sektorsko zakonodajo ali pa regulatorja in pa sodnika, ki potem naknadno posreduje. Potem drugo pa je zelo skoncentriran model, kitajski model. Evropa mora poiskati svojo pot. In mislim, da lahko zgradimo humanističen in etičen pristop pri obdelavi podatkov. Komisija pravi, da bo pripravila predlog, ne vem, če bo to uredba, ampak eh, v stotih dneh predlog na tem področju. Mislim, da Evropska unija lahko na z, um, zaupanje vreden način um, obravnava umetno inteligenco. Kajti, če tega ne bo, potem bodo ljudje izgubili zaupanje v elektronske storitve in pa demokracijo. V Evropi uh, imamo to prednost, da lahko začnemo že na ustreznih temeljih. Ne bomo začeli z ničle, kajti že sedaj imamo GDPR. GDPR že omogoča več določb, kar pomeni, da ni um, torej težav zaradi avtomatične obdelave podatkov, ampak GDPR par stvari manjka. GDPR lahko, mislim, da še um, par stvari zapolnijo. Naprimer, uh, transparentnost algoritmov, dostopnost algoritmov, obdelava algoritmov. To, mislim, še ni dodelano, zato GDPS, um, EDPS tukaj lahko marsikaj naredi. Um, tako da ne bi preveč eksperimentiranja, um, ampak določene eksperimente že imamo, kot eh, naprimer sandbox. Um, ja, vidim tukaj čas. Uh, ja, tukaj je. Torej, še enkrat, minute pa te dve minuti. Sedaj pa SND, gospa Sipel. Minuta. Hvala. Naj se vrnem na to širše vprašanje umetne inteligence. Tudi vi ste govorili o preglednosti in pa pomenu GDPR-ja. Bi lahko predstavili nekaj konkretnih zgledov za to, kako zagotoviti preglednost ne samo za organe, ampak tudi za državljane, pri tem, ko dodatno izpopolnujemo umetno inteligenco ali pa ko se umetna inteligenca sama um, izpopolnjuje, kakšen je možen nadzor in ali potrebujemo še dodatne ukrepe poleg GDPR-ja, da to zagotovimo je še nekaj vaših pisnih odgovori. Tam ste nasplošno podarili to, kako pomembna je neodvisnost. Kako osebno gledate na vlogo IDPS-ja e in pa odbora, ali sta zaenkrat eh, zadosti neodvisna ali pa je treba še ukrepiti eh, nujno vlogo, tako da boste postala bolj neodvisna. Hvala, gospod eh, Padova, vi ste na vrsti. Hvala lepa. Ja, dve vprašanje sem si zapisal ali potrebujemo dodatne ukrepe, da zakonsko uredimo umetno inteligenco. Ehm, kot sem prej že povedal pri gospe Macola, mislim, da da, kajti GDPR ne vključuje vseh vprašanj umetne inteligence. Naprimer, kako se da nekaj obravnavati. Naprimer, diskriminacijo. Tega v GDPR-ju ni in zato moramo izboljšati našo ureditev. Potrebujemo bolj jasne in bolj raztolmačene ukrepe preko kodeksa ravnanja ali pa še kako drugače. Regulator mora imeti tudi IT službe in pa orodja. Potem pravite, ali ste neodvisni. Ne moreš biti neodvisen, če imaš samo pravne vire in pa nimaš tehničnih virov, kajti v tem primeru potem ne bodo strokovnjaki razumeli, kakšna tehnologija ali pa celotnega sveta ne bodo razumeli več virov in pa raznolikost virov, ehm, torej ekonomisti, pravniki, inženirji, eh, tehniki, vse to je ključno. Skupaj potem lahko zagotovimo neodvisnost celotnega urada, kajti če ne, ne bo mogoče, naprimer, ugotoviti, kaj je kdo dejal, ko sem jo predsnilu, smo imeli kar nekaj inženirjev v uradu. In torej, če imamo v uradu več tehničnih strokovnjakov, potem tudi vi veste, da je naš svet bolj trden. Torej, tukaj ne gre samo za sredstva in pa vire. Pomembno je, da lahko zagotovimo dober nasvet na splošno, ne samo pravne narave. Sam sem tudi pravnik, eh, nihče ni popoln, ampak vem, kakšne so meje in uh, zato imamo tudi, tudi druge strokovnjake, tudi tehnične, ki so pametnejši na tem področju. Sedaj pa Sofijn Feld, uh, eh, Renew, minuta. Hvala, hvala, gospod Padova, za uvod. Tri kratka vprašanja. Kot prvo, v EDPS-u je veliko različnega strokovnega znanja, pravnega, morda tehničnega, ampak manjka pa teža, kajti EDPS Evropska komisija sploh ne upošteva. Kaj boste vi storili za to, da bi in da pa se dobil večjo težo. Potem, kako boste ukrepili izvrševanje? Evropska komisija za trgovino je Facebooku naložila 5 milijardno kazen in potem, ko gledajo kazni v Evropi, se kar smejo tem kaznim v Evropi. Kaj bi storili za boljše izvrševanje? Potem še nekaj. Ne zanima me samo varstvo podatkov, ampak tudi preglednost. IDPB-ja sem prosila, da objavi svoj zapisnik. Ali podpirate takšen poziv? Um, torej, gospod eh, Padova, vi ste na vrsti. Torej, tri vprašanja v dveh minutah, to bo samo po par sekund na vsako vprašanje. Ampak pravite, da komisija ne upošteva na sveta IDPS-ja. Kot pravite. Mislim, da to lahko izboljšamo tako, da najprej z njimi delamo že vnaprej pri pripravi predpisov. Čim prej je treba sodelovati, tako da se lahko povežemo in da so pobude medsebojno dosledne, kajti obstaja tudi silosi v komisiji in morda včasih kdo ne ve, kaj se dogaja zunaj. In potem še nekaj. Če niste zadovoljni, potem lahko stvari predstavite v javnosti pri nekaterih temah ampak to ne vedno, selektivno, ampak lahko včasih v javnosti predstavite kakšno polemično temo. Potem še izhod v sili je pa um, to, da date nekaj na sodišče. In da pa se ima to možnost. Ampak kot rečeno, morate izbrati, kateri primer je smiselen, kaj ti ne morete kar posod tega početi. Potem pa še nekaj um, sankcioniranje. EDPS ni nacionalni regulator, uh, ima omejene pristojnosti, ampak to pa še ne pomeni, da ne moreš eh, ukrepov izvrševati. Danes mislim, da bi lahko še marsikaj izboljšali, da je uveljavljeno v praksi. V pisnih odgovorih sem dejal, da če bom imenovan, bi objavil delovni program za inšpekcije na letni ravni, tako bi lahko dobili večji vzvod eh, oblasti. Torej, nekaj rečeš in potem to tudi storiš, potem si pošten regulator. Potem pa še preglednost in vaš poziv. Ta poziv temelji na svobodni informiranju in kot pravnik se vse skozi zazima za to in podpira vaš poziv. To je v okviru pristojnosti uh, in zakona. Uh, gospod Brajan Zeleni. Hvala, gospod uh, Padova. Nedavno sva se srečala in smo se pogovarjali o različnih pristopih uh, pri delu varuha vseh podatkov. Dejali ste, da vam je všeč britanski pristop glede nadzora um, osebnih podatkov, glede na druge pristope, ker ti drugi dajo jasne, ambiciozne izjave. Britanski pristop pa je bolj operativen in potem prisila je šele zadnji izhod v sili. Kaj ste mislili torej, s tem um, britanskim pristopom? In potem še uh, zakoni za obvezno hramo podatkov na daljši rok. Kaj mislite o tem? Hvala, gospod uh, poslanec. Sem uh, torej strateški svetovalec za sandbox uh, in pa se pozavam med inovativnostjo in pa varstvo podatkov. To je pomembna vloga regulator mora vedno stati na dveh nogah. Ne gre samo za smernice, gre tudi za robusten odločen pristop. To sta dve strategiji, kajti največja globa na podlagi GDPR-ja bo um, prišla iz uh, ICO-ja. Um, torej, ICO ima, mislim, da zelo dober pristop v sodelovanju z vsemi akterji, v okviru javnih posvetovanj in kultura podpore je zelo pomembna. Ampak, če pa je treba, pa lahko tudi zelo odločno ukrepa v praksi in to ravnoteže se mi zdi zelo pomembno. Um, torej, mislim, da je pomembno biti pravičen in ravnotežen. Potem pa še nujna hramba podatkov. V, na Evropskem sodišču sem zagovarjal točno to zadevo, uh, na podlagi eh, direktive 2002-58. Eh, um, eh, Govora je bilo o tem, kako se krši evropska zakonodaja. Ta je bila v veljavi že več let. Pri hrami podatkov mislim, da moramo biti bolj specifični in pa bolj um, konkretni po delih, tako da ustrezno obravnavamo transparentnost že po francoski zakonodaji sem dejal, da včasih um, torej Evropsko sodišče um, tukaj uh, pravi, da obstaja samo mnenje, ne pa zakonodaja za um, takšne primere hrane podatkov. Torej, to je samo mnenje. Um, rad bi povedal še kaj več, pa ne morem. Lahko bi govoril o tem 15 minut, kot sem takrat na sodišču, kot zagovornik, ampak pač nimam časa. Sedaj pa, eh, gospod Garo, eno minuto. Hvala lepa. Gospod, eh, pa da več vprašanj bi že namenjenih eh, glede tega, kako IDB e se lahko vpliva na druge. In v vašem pismu sem videl nekaj zanimivega, kar druge nisem videl. Pripravili ste več publikacij v angliščini, torej Oxford International, uh, Data Privacy Law in pa Columbia Law Review. Uh, to so torej dejavnosti raziskav in če se ne motim, ste potem tudi spremljali sprejete odločitve na sodišču Evropske skupnosti, naprimer pravica do pozabe. če govorimo o um, vlogi nadzornika varstva podatkov, me zanima, kako je s temi dejavnostmi raziskovanja. Ali so te dejavnosti pomembne za vas? In um, če boste te dejavnosti raziskal, tudi nadaljevali na vaši morebitni novi funkciji. Hvala lepa, bom odgovoril v francoščini, ker je bilo vprašanje za stano francoščine. Ja, gospod poslanec Garo, 15 let sem se ukvarjal z raziskavami, če si praktik, eh, regulator ali pa odvetnik, eh, pravnik, mislim, da je pomembno stvari pogledati iz distance. In raziskave ter pa um, učenje, mislim, eh, mi je to omogočilo. Sam se trudim na treh temih. Teritorijalni vidik, podatkov, ekstrateritorijalnost, potem lastina podatkov in pa povezava med podatki in pa inovativnostjo. Vse to mi je pomagalo tudi pri praksi, V Columbia uh, Law Review sem skupaj z uh, profesorom Sherbergerjem um, z Oxforda napisal članek in pisala sva točno o tem. Namreč takrat smo govorili o množičnih podatkih, uh, big data, danes pravimo kar umetna inteligenca. In kako so ti podatki povezani z načeli GDPR in um, kako poskrbeti za to, da bodo podatki koristni za vse. kot pravite, gre za vplivanje. Regulator mora delati preko um, konceptov, ki so oprijemljivi, tako da lahko nekdo izpodbija nek koncept in se na nekaj sklicuje. In mislim, da je raziskovanje tukaj zelo pomembno, poleg prakse, kajti nadzornik v bistvu um, posebla vlogo varstva podatkov tudi na vzven in mora imeti možnost, da deluje avtonomno, konstruktivno in bogato in potem lahko tudi predvideva, kaj se bo zgodilo. Naprimer, pravica do pozabe. Um, o tem je bilo najprej govora pred štirimi leti in um, sodišče je komaj da nedavno um, objavilo svojo odločitev o tem, um, kaj je primerno. In potem to nekako lahko tudi vpliva na zakonodajno delo. Hvala. Hvala lepa. EKR eh, e gospa Kako, hvala lepa. Gospod, eh, pardon. Res lepo je, da predvidevate nove izzive in pa priložnosti, kajti tehnologija se zelo hitro spreminja in zakonodaja temu ne sledi zadosti hitro. In imam naslednje vprašanje. Digitalna soverenost je stalna tema v, za razpravo v trenutnem svetu, ampak če bomo imeli učinkovito varnost, eh, tudi sodelovanje z demokratičnimi zavezniki, ali je čas, da sprejmemo globalni pakt eh, za varstvo podatkov, ki bo deloval tako, da bodo regulatorji lahko skupaj sodelovali in da bi imeli potem globalno izmenjavo podatkov, tako da bi se skupaj eh, bojevali proti grožnjam. Sama narava interneta je globalna in internet je posod. Globalni okvir za varstva podatkov je bil že prvič eh, izpostavljen na G20 eh, to leto. Ali mislite, da je ta ideja izvedljiva v bližnji prihodnosti in realistična in tudi zaželena? Hvala lepa, gospa Panku. Dve minuti, gospod Padova. Hvala lepa, gospa poslanka. Pravite, globalni okvir za varstvo podatkov. O tem se že dolgo časa pogovarjamo. 30 let pravzaprav. Kajti Evropa je bila prva celina, ki je zasnovala takšen okvir. Direktivo iz 95. leta, potem pa še sedaj GDPR. Um, za zakonodajnim okvirom se skrivajo tudi ključne temeljne vrednote, proevropske vrednote. Imamo naprimer člene v listi temeljnih pravicah, In mislim, da standarde potrebujemo takšne, da bodo vezani na vrednote. Včasih, naprimer, um, imamo lahko naprimer, na eni strani Atlantika um, določene standarde, na drugi drugačne standarde, um, in to je ne mogoče, to, to popolnoma poenotiti. Uh, Potem Kitajska ima drugačen pristop, ker bolj holistično, celostno gledano na družbo in um, manj gledano na posameznika. Mi v Evropi pa gledamo bolj to na humanističen način. Leta 2008 je bila v Madridu sprejeta resolucija za mednarodne standarde za varstvo podatkov. To je bil poskus. Možno je, ampak moramo pa se vzeti nekaj časa in moramo sprejeti to, da. Eh, morda ne bomo nikoli imeli istih tipov nadzora in pa mehanizmov. Mislim, da ne moramo biti preveč preskriptivni. Mi v Evropi imamo model, lahko ga zagovarjamo, mi je pri srcu, ampak eh, moramo to eh, zagovarjati brez arogance in racionalno. Sedaj pa guje. Fernando uh, Ferreira. Hvala lepa. EU je danes sprejela zakonodajo Um, kjer menijo temu, da bi okrepili dostop do osebnih podatkov za varnostne namene. Sedaj prihaja še nove pobude, tukaj mislim na interoperabilnost velikih baz eh, podatkov na področju PNZ in svobodne pravičnosti. In pa naprimer na področju evidence letalskih potnikov. Moje vprašanje je enostavno, ampak morda odgovor bo zapleten. Kako gledate na trenutno situacijo pri pravici do zasebnosti v okviru ukrepov za nadzor, s katerimi se bojimo proti terorizmu? Kam gre EU? Kaj bi spremenili, če bi lahko vplivali na zakonodajo Evropske unije? Hvala lepa. Potem ste na vrsti vi, gospod Pada. Hvala lepa. No, to je zelo politično vprašanje. Zanimivo vprašanje. oziroma Franklin je rekel, da če boš žrtvoval svobodno račun varnosti, boš izgubil bo oboje in svobodno varnost, je rekel Franklin. Vsi tukaj se soočamo z napadi, tudi terorizmom in gotovo potrebujemo zbiranje podatkov in pa izmenjave med agencijami, ampak to ne moramo, ne moramo početi na račun varstva podatkov. In septembra sem na Evropskem sodišču dejal točno to. Naprimer, preglednost informacij. To je kritičnega značaja. Če ne veš, da te nekdo nadzoruje potem, kako boš sploh prišel do um, tega, da se lahko pritožiš, um, če sploh ne veš, da se lahko pritožiš, če si obveščen, uh, potem pa bo to prilo na druge stvari. Seveda, potrebujemo informacije pravočasno, ampak trenutno v francoskem nadaju ni nobenega obveščena. Uh, To so eh, torej zelo granularni pristopi, potrebujemo bolj pravično ravnoteže med eh, varnostjo in pa varstvom podatkom. Um, ne, mislim, da um, ne smemo izgubiti niti enega, niti drugega, kajti lahko izgubimo oboje. Zdaj pa gospa Fox, eh, minuta um, nepovezane poslanci. Glede inženirjev in pa um, raziskav odlično, ampak glede politike bi nekaj povedala. Včasih um, vidimo na eni strani te pravice, na drugi pa varnost. In pri svobodi govora se pogosto to križa. Mislim, da se sedaj ustvarjajo nove mehanizmi, um, ki bodo omejili svobodo govora. Nekaj me skrbi. Pravica do pozabe omogoča osebam, da zahtevajo črtanje javno dostopnih informacij, oblikovano naprimer posameznik lahko zahteva to, da se črta to in izbriše to, kar so dajali, naprimer na Facebooku. Sedaj je to tudi zapisano v zakonodaji. In EU mislim, da lahko postavi požarni zid okoli Evrope, glede varstva podatkov. Tako kot Kitajska, naprimer, tako da um, dirigira EU, kaj se lahko dogaja na internetu in kaj ne. Kaj mislite, če bi bili EDPS? ali imajo vsi maksimalno pravico do informiranja in kaj to pomeni za svobodo govora in kje ravno teže. Ah, ah. <laughs> Hvala. Res je, eh, teritorijalni obseg pravice do pozabe eh, je lahko tudi v sporu z pravico do dostopa do informacij in pa tudi svobodnega izražanja. In Zato je vprašanje teritorijalnega obsega te pravice bilo tako temeljito preverjeno na sodišču. Če bi imeli ekstrateritorijalen dostop, bi lahko s tem tvegali tudi proti ukrepa tistih držav, ki pa niso tako demokratične in bi lahko s tem imeli dostop do naših informacij, tako da bi lahko prišlo do tveganja preširokega in pa preuniverzalnega koncepta pravice do pozabe to bi bila lahko nevarnost in bi imela tudi nekaj negativnih učinkov drugih držav, ki pa niso tako demokratične, kot rečeno, in s tem bi nam tudi onemogočili dostop do tistih informacij, ki jih želimo imeti. Evropsko sodišče je zato, po mojem mnenju, doseglo ustrezno in ravnoves, eh, torej, eh, uravnovešeno odločitev glede pozabe, pardon, pravice do pozabe, kajti eh, vedno gre za vsebino. Ne gre to, da se vse to sebino zbriše, da indeksira se jo iz iskalnikov. In kadar se to pravico podeli, to velja za eh, ozemlje EU. To je tudi temelj na geolociranju. Kot pa je eh, dejal generalni pravobranilec pa je treba biti pri tem zelo um, pazljiv. O tem so tudi govorili moje članki in moje študije, ker moramo pravico do pozabe uh, umestiti v širši kontekst. Nikakor s tem ne smemo omogočiti uh, zmanjšanega vzvoda pri dostopu do uh, podatkov. Hvala. Hvala, gospod Lenar, se izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoča, gospod, gospod Padova, tudi z drugima dvema kandidatoma smo govorili o vlogi EDPS in o tem, ali mora biti to neutralen, nepristranski akter ali pa nek akter, ki ima svojo vizijo in ki lahko nekako tudi posega na politično polje. Zato me zanima, kako vi gledate na vlogo EDPS v tem kontekstu. Potem pa drugo vprašanje. Že zdaj precej sodelujete z nacionalnimi nadzorniki na tem področju. In me zanima, kako ocenjujete trenutno zmožnost delovanja nacionalnih eh, nadzornikov na, za varstvo podatkov v današnjem času. Gre za ogromno obseg podatkov, na milijone eh, državljanov oziroma njihovih podatkov je shranjenih v podatkovnih zbirkah, zato me zanima, kako vi gledate na delovanje nacionalnih organov na tem področju in kako bi z njimi sodelovali kot EDPS. Hvala. Hvala, gospa predsedujoča. Kadar želiš biti nepristranski, sploh v javnem sektorju, moraš biti za to tudi ustrezno uh, usposobljen. In pri mojem prejšnjem delu v francoskem parlamentu um, je to moralo biti res eno od mojih temeljnih vodil, um, vrednot. Brez tega ne bi mogel preživeti v moji prejšnji službi. Zato bo in bi to bilo tudi moje vodilo v prihodnje v vlogi eh, evropskega eh, nadzornika za varstvo podatkov. Ampak to še ne pomeni, da s tem vstopaš na politično polje. Sicer lahko imaš politično vlogo, naprimer lahko izražaš eh, mnenje, lahko podajaš smernice, lahko izražaš želje opozarjaš naprimer na tveganja, pomankljivosti in tako naprej, ampak ne smeš pa prevzeti vloge eh, zakonodajalca oziroma izvršalca zakonodaje. Ti si nepristranska oseba, nepristranska, to je nepristranska funkcija in ti si neke vrste mentor, eh, svetovalec. Kar zadeva nacionalne organe, za varstvo podatkov pa lahko povem tako. Eh, tu gre za globalen pojav, torej ti mm, organi imajo vedno premalo kadrov in zato eh, vedno težko eh, upravljajo svoje delo. Gre naprimer za organizacije, ki imajo včasih tudi po 600 zaposlenih kot ICO, ampak tudi ta nima dovolj zaposlenih, da bi ustrezno upravljala svoje delo. Potrebujemo pravične profile, eh, ne samo Eh, družboslovce, tudi naprimer eh, računalničarje, eh, strojnike in tako naprej. Na Irskem, naprimer v Nemčiji, Franciji in Italiji poznajo precej zanimive sestave v teh organih, torej različne kadre. Ampak tu si moramo med seboj pomagati in se med seboj izmenjevati podatke. Se pravi, čujem, nekoliko pozno že in imam nekaj težav z zapletenjem jezika. Hvala lepa, zdaj pa še gospod Moraš. Hvala lepa, no, kar precej stvari smo že slišali, ponavljamo vse, ampak vseeno, bo zdaj zadnjič. Še enkrat bi se vrnil k vašemu pristopu. ICO je že bila izpostavljena večkrat, vi pa govorite o, o, tudi o, o svetovalni vlogi EDPS. Torej, kako pa bi vi ravnali v primeru, ko bi komisija eh, ignorirala vaš eh, nasvet v vlogi EDPS? Gospe Mecola, ste že odgovorili na podobno vprašanje, ampak vseeno ga bom zastavil še sam, kajti tu gre za vprašanje, eh, pardon, za vlogo. Eh, ki ima določeno moč, določen, eh, določen vzvod. In zanimivo je, kako bi vi reagirali v takšnih primerih, ko vas komisija ne bi upoštevala. Pardon. Kaj pa primerov, kot so Cambridge Analytica? Javnost meni, da se določeni akteri še vedno eh, pardon, upletajo v volitve, da še vedno uporabljajo različne rešitve za to in zato me zanima, kako gledate na vse skupaj vi kaj bi vi storili na uh, položaj EDPS? Ja, to je bilo zadnje vprašanje, ampak uh, tako kot vedno, to ne pomeni, da je manj pomembno. Strinjam se z vami, da včasih prihaja do določene stopne ignorance, neupoštevanja. Jaz pa bi skušal to spremeniti, če bi bil eh, izvoljen na, to, na ta položaj. Uh, Če pride do eh, ignoriranja na sveta EDPS, lahko storimo več stvari. Naprimer, lahko bi EDPS eh, v začetni fazi priprave zakonodaje EDPS se upletel v to delo. Eh, vem iz preteklih izkušenj, da če se v ta postopek upletemo prepozno, je, so tiste najpomembnejše storitve, pardon, eh, odločitev že bile sprejete. In zato bi, naprimer, ko gre za sodelovanje s komisijo, skušal eh, biti aktiven od samega začetka, že od samega osnutka zakonodaje in na nek način vplivati na smer, v katero bi zakonodaja šla. Ampak kot veste, se svetovalcev nikoli ne upošteva 100-odstotno. To je tudi nekaj, kar lahko vir frustracije ampak eh, logično je, da se pri določenih zakonodajah pač komisije obrne v eno smer, parlament v drugo in eh, jaz bi se moral pač potem kot EDPS nekako postaviti na sredino, eh, sam pa ne morem zavedeti vloge zakonodajalca. Kot sem prej omenil, gospe Intfeld, moraš biti nepristranski. Če si tak manjši organ, mm, si moraš pač poiskati svoje zaveznike. Mediji se lahko, naprimer, tvoji zavezniki in morda bi lahko glede določenih stvari vseeno eh, vse izpostavil medijem, ne pa glede vsega. In potem lahko v skrajni sili s upletene mm, strani tudi tožiš na sodišču. Ampak to je res skrajni ukrep. Se pravi, različne stvari lahko počneš na različnih ravneh. Eh, na koncu pa je še vedno možnost tožbe, seveda. Ampak to je res skrajna možnost. Tako, časa mi je zmanjkalo, nažalost. Hvala. Hvala vam, hvala za to, ker ste bili potrpežljivi in ste ostali do konca, tudi vi, vsi vi, poslanke in poslanci. Hvala, ker ste prišli na ta izredni sestanek odbora Libe, ampak z dobrim namenom, s koristnim namenom. Zaslišali smo vse tri kandidate, ki so prišli na eh, eh tako imenovan short list, skrajšan seznam kandidatov. Eh, želite morda še kaj dodati, gospa Infeld? Aha, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja seveda, seveda, že zaključen prispevek, zaključen komentar eh, gospoda Padove sledi. Eh, seveda bomo dal besedo. Želel sem samo povedati, da, povedati, da če enkrat čestitam vsem trem kandidatom, da so bili izbrani. Ampak, gospod Padova, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Še enkrat hvala tudi vsem vam, da mi v tej pozni uri omogočate eh, odgovarjati na vaše vprašanja, ki pa včasih morda zahtevajo več časa, kot pa ga imam na voljo, morda tudi nekaj ur, ampak dobro, pustimo to ob strani. Kot sem dejal prej, eh, umetna inteligenca prihaja in v prihodnje bomo morali spremeniti naš pristop. Nikako ne gre za nadaljevanje preteklih ukrepov. To so skupni izzivi in zato moramo tudi ukrepati skupaj. Kajte, če ne bo zaupanja v naše delo, potem tudi ne bo zaupanja v varstvo podatkov, potem tudi ne bo zaupanja v prudnike storitev, potem tudi ne bo zaupanja v našo demokracijo, v naš sistem in ljudje bodo enostavno izgubili zaupanje v vse. To pa je izjemna nevarnost. Zato potrebujemo nekoga, ki je odprt, ki je pripravljen na dialog in mislim, da sem to jaz. Potrebujete nekoga, ki gleda v prihodnost, ki gradi eh, mostove, ne zidov in tudi to mislim, da sem. In tudi nekoga potrebujemo, ki je odločen. Mislim, da moje pretekle izkušnje kažejo na to. Pripričan sem, da sem ustrezen kandidat in da se mi boste tudi jutri spomnili kot takšnega. Hvala. Hvala lepa. Uh, hvala lepa gospod padova hvala za vaše stališče za vaše odgovore hvala ker ste prišli sem čestitam ker ste res uh, se uvrstili v to zadnjo fazo našega odločanja v odboru libe ki pa se bo končala jutri in še enkrat uh, že vas želim opomniti poslanke in poslanci prosim da poveste vsem kolegom v naši skupini da jutri ob desetih še enkrat glasujemo, torej se sestanemo, se vidimo, ker takrat glasujemo. Tako da morate tudi brati svoje glasovalne kartice, zelo vaše glasovalne kartice. To pa v dvorani eh, Winston Churchill 200, Win 200, ob desetih, jutri ob desetih, samo pol ure bo trajal naš sestanek, ker eh, bomo samo glasovali. Lahko noč sem.